Kolegi in kolegice, dobro jutro. Pa začnimo sejo. Začeli bomo s potrditvijo dnevnega reda. Ima kdo kaj proti? Ne. Prav, dnevni red je spred. Sedaj pa druga točka. Sporočila predsednika. Nekaj jih imam, ampak bom kratki in drnat sporočilo o trialogih, ki potekajo. Končno smo začeli tudi z delom v zvezi s trialogi. Sedaj pa vas bom obvestil o trenutnih razmerah. Trialog o evropski statistiki. Ta je bil prekinjen februarja in sicer zaradi mandata takratnega krškega predsedstva ki ni omogočal napredka. S tem trialogom bomo sedaj nadaljevali. Pogajali se bomo s italijanskim predsedstvom, pogajanja se bodo torej nadaljevala in trialog naj bi potekal 18. novembra od 9. do 12. ure. Novi poročevalci gospod Hu Baje, politične skupine pa so imenovali eh, poročevalce v senci gospa Gal Pelt, CLS, gospod Udzok za EKR, za Alde, gospa Inatveld, za Goje, gospa Lopez, za Zelene, gospod Lambert. Še en trialog in sicer uredba o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih. Spogajanji smo že začeli, dva trialoga sta že potekane sicer oktobra in 5. novembra. Reči moram, da smo naredili nekaj napredka v tej zadnji fazi pogajanj. Naslednji trialog naj bi potekal 26. novembra v Strasburu. Imamo tudi možnost dodatnega trialoga decembra seveda pa imamo veliko pričakovanj za ta naslednji trialog v Strasburu in pripričan sem, da nam lahko uspe in da lahko sklenemo obravnavo tega pomembnega zakonodajnega akta do konca leta, če bomo seveda razrešili vsa odprta politična vprašanja. Pogajalska ekipa je sestavljena iz naslednjih oseb. Alen Lamasur iz ELS, Jepe Kofot iz SND, Sid Kamal EKR, Filip de Baker, Alde, Rodriguez Rubio Vasquez, GUE, Filip Lambert za zelene. Zaenkrat pa še nimamo pročevalcev senci skupine EFTD. Še en trialog, večstranska, večstranske pristojbine zamenjavo. Svet je dosegel splošni pristop 6. novembra, sedaj so pri, eh, pripravljeni na pogajanja. Julija so se koordinatorji odbora Ekon odločili, da nadaljujejo na osnovi mandata, ki je bil sprejet v eh, Strasburu aprila. Trialogi se bodo tako končno nadaljevali, najprej 19. popovdan, na to pa zjutraj 4. decembra naslednji trialog. Pablo Zalba Bidegajn je poročevalec LS, Ole Ludvingson, SND gospod San Potero EKR, gospa Inetfeld za Alde, gospod McCarthy za GUE, gospod Bas Eichhout za Zelene in gospod Marko Vali za skupino EFDD. Še en trialog, ki se je odvil včeraj in to je direktiva za boj proti pranju denarja in pa uredba o skladu za prenos denarja sredstev. 4. in 10. novembra sta se odvila dva trialoga. Tukaj sledimo členu 55, sodelujemo z odborom Libe. Mandat za tehnično delo smo dobili pri nekaterih določbah. Pogovarjali smo se o marsikaterem elementu, ampak o tem se ne bom spuščal. Govorili smo o dejanskem lasništvu, o varstvu podatkov, o ocenjevanju tveganja in tako dalje. Naslednji trialog se bo odvil v torek 25. novembra. Tudi tukaj je prišlo do nekaterih korakov naprej. Upamo, da bomo lahko sklenili obravnavo tega pomembne zakonodajnega akta čim prej. Sedaj pa tretja točka na njenem redu. in to je pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Kot veste, gre za nov element pri našem delu. Zavezani smo torej k pregledu, k nadzoru teh delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Želimo namreč, da bi lahko izpolnjevali naše institucionalne in demokratične pravice. Danes bomo govorili o delegiranih aktih za solidnost 2, ki so bili pred kratkim sprejeti. Govorili bomo o delegiranem aktu za količnik likvidnostnega kritja v skladu s CRD 4 in pa delegirani akt o stopnji finančnega vzvoda, kar se tiče CRR in pa člen 89 CRD4. Govorili bomo tudi o direktivi o sanaciji in reševanju bank oziroma enotnem mehanizmu za reševanje bank. Ta četrti delegirani akt ima bolj zapleteno institucionalno naravo, sestavljata ga namreč dva elementa. Delegirani akt je komisija že sprejela, strinjali pa smo se, da ta koncept sprejmemo v svežnju, tako da je treba sprejeti še izvedbeni ukrep. To bo naredila komisija, na to pa, kot veste, poteka obdobje, v katerem lahko svet spremeni ta ukrep svetom smo se torej dogovorili in eh, upamo, da ta dogovor velja tudi za komisijo o postopku, ki mu bomo sledili. Sledili bomo poteku pogajanj v svetu, še preden bo sprejeta končna odločitev o delegiranem aktu kjer lahko uložimo veto. Želimo torej nadaljevati tako v okviru svežnja. Svet pa je izrazil pripravljenost, da se z nami pogovarja o naslednji fazi ocene komisija pa mora seveda v polni meri obveščati parlament o razvoju dogodkov. Pri tem nismo popolnoma zadovoljni, kar se tiče razprave o izvedbenih ukrepih, ki so zelo pomembni, vplivajo namreč na distribucijo prispevkov k skladu in eh, parlament v tem primeru ni bil obveščen tako, kot bi moral biti v institucionalnem okviru. Informacije smo namreč dobili uh, iz drugih kanalov. Upam, da se to ne bo zgodilo znova. Računamo namreč na sodelovanje komisije, ki mora obveščati parlament o vseh zadevnih korakih v, zvezu, v zvezi eh, z akti, kjer imamo institucionalne pristojnosti in to velja za delegirane akte. Upamo torej, da bomo izboljšali izmenjavo informacij v zvezi s tem. Sedaj pa torej prva točka, solventnost 2. Izvolite. Ravno za zadnjo točko imam prošnjo za nadaljni postopek. Torej, točno ta zadnja točka, postopkovni predlog ne želim dolgo govoriti, vendar pa prošnja za sekretarjat, da bi pravno tudi z naše strani preverili, ali je ta predlog, o katerem se razpravlja v svetu in ki prezdeva izjeme, kar se ERDM tiče, kar se tiče tega, da se prispevek bank meri samo po vlogi banke in po velikosti banke, ali pa bi morda sedaj morali iti preko tega, kar določa raven ena. Kolega Hökmark je upravičeno opozoril na to, da mora iti samo za tisto prvo stvar, ne pa za to dodatno raven ena. Rad bi, da pravne službe to preverijo. K temu vprašanju se bomo vrnili ko bo obravnavali zadevno točko na njenem redu. Sedaj pa torej solventnost poročevalec oziroma poročevalka nas mora namreč potem zapustiti. Izvolite, Catherine Styler. Se pravi, čujem, gospod predsednik, eh, ob pol desetih se začenja trilog, tako da bo morala zapustiti to sejo. O tem smo se pogovarjali že dolgo, sedaj imamo delegirane akte, odločitev je bila sprejeta 2009. Imeli smo prvi sestanek v Strasburu, da bi ugotovili, kakšna so mnenja o skupinah. Zeleni zavračajo delegirane akte, Sven bo verjetno povedal, zakaj. Jutri se bomo srečali s komisijo, naslednji teden pa z JOPO. Mislim, da sta to pomembna sestanka. Jaz sama skupaj s pogajalsko ekipo iščem eh, tehnične rešitve. O tem se bomo pogovarjali tako s komisijo, kot tudi z EOPO. Eh, e se upravičujem, da je tam predstavitev tako kratka, dejala sem, da bom morala zapustiti sejo. Veselim se razprav, hvala sekretarjatu za odlično sodelovanje. Vsi si namreč želimo prave e, rešitve. Januarja se steče e, obdobje za uložitev pridržkov in če pridržkov ne bo, bo vse skupaj začelo veljati aprila. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Burkhard Balc za LS. Ja, hvala lepa, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil komisiji za današnjo izmenjavo mnen. Osnutke za delegirane akte za solventnost 2 so pred nami. Gotovo pa bi si želeli, da bi to dobili preko sredi oktobra. Delegirani pravni akti se morajo držati pravil omnibusa 2 in solventnosti 2 in seveda bomo čeprav posebno pozornost namenili temu, da se to resnično izpolnjuje. Naj pa povem, pomembno je načelo so razmernosti. V direktivi je bilo to še enkrat izrečeno in tudi v pravnih aktih mora to biti uporabljeno kot pravilo. Zato pozivam komisijo, da še bolj pazi na sorazmernost tudi v sodelovanju za JOPO, e kar se tiče tehničnih standardov, je potrebno stremeti k sorazmernosti. Potem še ena pomembna točka, to so dolgoročne investicije, še prav posebno na področju infrastrukture. Komisija se je zavezala pregledu do leta 2018, do konca 2018. Rad pa bi že danes pozval komisijo, da že prej preveri zadeve. Če si ogledamo trenutne politične razmere, zahteve, ki letijo na nas, potem je razumljivo, da bi takšno prejšnjo preverbo potrebovali. Gotovo bomo morali storiti še več, da bi ozračje za zasebne naložbe v Evropi izboljšali, zavarovalnice lahko in morajo biti sestavni del tega. In možno mora biti tudi potveganih in stopnje tveganja razvrstiti tudi te naložbe tako da bomo omogočili najboljše naložbe za naše gospodarstvo. Jasno pa tudi mora biti, da ne smejiti za avtoceste v oddaljenih področjih, to ne bi bilo smiselno. Naložbe morajo biti dobro premišljene in razvrščene. Razprava, kar se tiče naložb s komisijo in za jo, e pa se mi zdi zato zelo pomembna morda bi morali imeti tudi določen nov, specifičen razred premoženja in morda bi jo pa lahko premislila tudi v tem, da je spodbudila razpravo na to temo. Nekateri izmed vas ste bili že v prejšnjem mandatu in že v predprejšnjem mandatu vključeni v solventnost dve. Imeli smo dolge razprave na to temo, lahko rečem le, da mora solventnost 2 sedaj postati resničnost in 1. januarja 2016 jo moramo začeti izvajati. Hvala lepa. For... Najlepša hvala. V imenu EKR. Sjed Kamal. Ga ni. Kdo bo spregovoril v imenu EKR? Ne, se upravičujem. Ashley Fox je zadolžen za solventnost. Ampak njega prav tako ne vidim prav nikogar ni iz EKR. Alde? Ne. Gue? Gospod Vegas? Eh, ešte... Najlepša hvala. Glede tega svežnja, sledetnost dve, s katerim želimo harmonizirati trg za še posebej zavarovalnice. Bi rad izrazil svojo skrb, še posebej glede pokojninskih skladov. Tukaj razpravljamo predvsem o tehničnih vprašanjih, gre za zelo kompleksna vprašanja, ki jih je treba spremljati, vendar pa obstaja velika skrb glede grožnje, ki obstaja glede tega, da dajemo prednost kapitalizaciji v skladih, namesto da bi posvečali pozornost tudi participacijnim sistemom. V ZDA se je zgodilo zaradi tega, da so nekateri izgubili svoje pokojninske sklade in so ostali brez kakršnikoli sredstev med, zaradi propada nekaterih bank in skladov. Uh, In mi mislimo, da vsakeč, ko razpravljamo o teh vprašanjih, želimo zagotoviti, da bi ohranili javne socialne sisteme zavarovanj, še posebej zaradi tega, da bi zavarovali pokojninske sklade. Zato moramo ustvariti stebre prispevkov za pokojninske sklade, še posebej za naše delavce. Vse to nas namreč zelo skrbi, to je vse, kar sem želel dodati. Hvala. You, Najlepša hvala, Sven Gigold, v imenu zelenih. Well, uh, indeed, uh, we had a long debate. Res je, razprava o solventnosti dve je bila dolga. Pogovarjali smo se tudi o izvedbenih ukrepih. Ne bom vas dolgočasil z vprašanji, ki smo jih obravnavali v zadnjem zakonodajnem šlicu parlamenta, ampak glavna sprememba, do katere je prišlo in eh, ki je vplivala tudi na pogajanja v zadnjem času, je kako obravnavati uh, sekurizirane proizvode. Imamo vprašanje za komisijo. Naprimer, proizvodi trojni B. Faktor je bil eh, leta 2011 20 odstotkov. EIOPA je morala na to preveriti, če je ta kalibracija pravilna. In če vzamemo visoko kakovost na listini na sredstva, smo gotovili, da bi lahko takšno kalibracijo zmanjšali na 17 odstotkov za trojni B. Na to se je eh, GD Equin odločil, da pritisne na GD Markt in zmanjšali so ta odstotek julija 2014 so na to še bolj zmanjšali ta odstotek na 5 odstotkov. Sedaj pa predlagate faktor 3 odstotkov. Kaj to pomeni? Nekaj podobnega se je zgodilo za trojni A, dvojni A in A. To pomeni, da tveganost proizvodov ni več povezana z empiričnimi dokazi na trgu, ampak z empiričnimi cilji. To že velja za eh, bančno uredbo, za zarovalniško uredbo glede vladnih obveznic. Država pove gospodarskim subjektom, da tveganje, ki dejansko obstaja, ne obstaja eh, na regulativni ravni. Sedaj ustvarjamo nov razred listinjenih proizvodov. Država pravi, da je tveganje precej manjše, kot pa ga uh, obravnava trg. Država torej petkrat bolje ve, kakšno je dejansko tveganje. In mislim, da to ni vloga države. Uloga države pri urejanju zavarovalnic je, da le ta zagotovi, da ima zavarovalnica dovolj kapitala, da skrbi za svoje zadeve zelo pomembno je torej, da ne sledimo logiki bonitetnega spodbujanja. Uporablja se finančna uredba za to, da spodbujamo gospodarski razvoj. Strinjam se z Burkartom Balcom. Zavarovalnice so pomembne za investicije, ampak to še ne pomeni, da se lahko politično upletamo v tehtanje tveganja in to počne komisija brez empiričnih dokazov. Zanima me, kje je vaša študija? Kje je študija, s katero nam lahko dokažete, da je tako dramatična sprememba zahtev po kapitalu upravičena? Zako, zakaj ste zmanjšali te zahteve kljub dokazom EOPE, ki je imela zelo poglobljeno študijo? In zato smo zahtevali glasovanje. Želimo se držati časovnih rokov, seveda o tem smo se pogovorili s poročevalko. Že nekaj časa smo prosili za sestanek, o tem se bomo pogovarjali s komisijo, tudi EOP bo tam. Ampak nočem, da bomo naredili enako napako, kot eh, so jo storile ZDA v primeru krize. Da bomo zmanjševali tveganje, takšnih hipotekarnih proizvodov, ne bomo imeli dovolj kapitala, zato ker bomo želeli gospodarsko rast. Gospodarska rast je pomembna, trajnostna rast seveda, to se razume. Ampak ni, niso finančne uredbe tiste, ki uh, bodo spreminjale tehtanje tveganja. Ne potrebujemo drugorazrednih kategorij zato, da bi ulagali. Pozivam kolege, da se mi pridružijo glede teh listinenih proizvodov, enako velja za uh, razpravo LCA, LCR. Še enkrat isto vprašanje. Komisija, povejte nam na podlagi empiričnih dokazov, zakaj so ta tveganja, te stopnje primerne. Eliza Ferreira je naslednja. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nočem se spuščati v vsebino, tako kot drugi kolegi. Ta odbor bi zgolj opomnila, da moramo k sodelovanju povabiti EOPO pogovoriti se je treba o razvoju novega, nove kategorije, novega razreda eh, sredstev aktive za dolgoročne naložbe. S tem je namreč povezana vrsta kompromisov, ki so povezani z zavarovanjem. Potrebujemo varno, dolgoročno kategorijo aktive, s katero bomo lahko vlagali in o tem se je treba pogovoriti z EOPO, EOPA mora predlagati kalibracijo, pogovarjati se moramo o bonitetnih zahtevah v okviru solventnosti 2, zato da bomo lahko uporabili ta sredstva za dolgoročne trajnostne naložbe, ki so naš evropski cilj. In to je sporočilo, ki bi ga rada danes podala. Zanima me, če se različne politične skupine strinjajo glede te zahteve oziroma prošnje za JOPO. E Hvala. EPP. Hvala. Tudi ELS je podala podoben komentar. Mislim, da že imamo torej večino. Še kdo? ne, potem pa lahko besedo predam komisiji. Je komisija z nami? Gospod Klaus Widner, če se ne motim. Izvolite, beseda je vaša. Um, ja, Najlepša hvala. Najprej nekaj splošnih komentarjev, potem pa bom skušal odgovoriti na specifična vprašanja. Solventnost 2 obstaja še nekaj časa, nadomešča obstoječo eh, uredbo. Prvič bomo imeli enotni pravilnik in zahteve po solventnosti. In mislim, da je to eden izmed najnaprednejših režimov v svetu. To priznavajo tudi tretje države, ki sedaj počasi spreminjajo svoje sisteme, zato da bi se približali solventnosti dve. To je torej zelo dobra ureditev in na tem moramo graditi. pred nami je sedaj zadnji korak, vprašanje delegiranih aktov. Seveda so ti izjemno pomembni. Vsi se strinjamo, da morajo biti delegirani akti usklajeni z eh, ravnjo ena. Želeli smo biti čim bolj pregledni, čim bolj odprti, imeli smo veliko sestankov leta 2009 naprej, strokovnjaki držav članic, sekretarijatom smo imeli neformalne stike, tudi s številnimi eh, poslanci in poslankami. Prejeli smo veliko pisem in vsa ta pisma smo upoštevali. Mislim, da smo bili tako transparentni, kot smo le lahko bili. Sedaj imamo najboljše možno besedilo, vsaj po našem mnenju, v tem trenutku. Togoročne investicije so seveda pomemben cilj. Ampak nočemo s tem škodovati eh, lastnikom sredstev. Ravno zato nismo sprejeli opredelitve eh, infrastrukture, čež da bi lahko ustvarili novo kategorijo aktive. Seveda pa smo pripravljeni in pri tem nam bo pomagala Jopa, da to naredimo in da spremenimo tudi delegirane akte. Zdi se mi, da je pomembno, da solventnost 2 sedaj začne delovati takšna, kot je leta 2016, to je pomembno za mednarodni trg, vsi se, predla, vsi se pripravljajo, imamo časovni eh, rok in eh, veliko denarja bi padlo v vodo, če bi spet spremenili ta rok. To temo obravnavamo v največji možni meri, poskušamo prilagoditi eh, sistemu, vseeno pa ohraniti časovni rok 2016. Listinjenje res je, EU pa smo prosili za mnenje o listinjenju in o stroških s tem povezanih. Prvič imamo v evropski zakonodaji opredelitev visokokakovostnega listinjenja. Poleg eh, delegiranih aktov o CRR. Pri prejšnjih sistemih je bila težava ta, da preglednosti pri listinjenju ni bilo. Sistem ni deloval in tudi zaradi tega smo se znašli v krizi. Pomembno je torej, da imamo sedaj v besedilu ja, jasne kriterije za visoko kakovostno ureditev, preglednost je zahtevana in usklajenost. Vse to so kriteriji, ki nas bodo zaščitili pred krizo, kakršno smo doživeli v preteklosti. To je makroekonomski koncept, ki upošteva tudi stališče Evropske centralne banke. Potrebujemo potencial, ki je varen, ki ga lahko uporabimo brez da bi škodovali imetnikom police. Sprememba zakonodaje torej služi ravno temu. Tako kot v času pred krizo, sedaj ne moremo preveč tvegati. Imamo namreč bonitetne agencije, ki nadzirajo sistem, in imamo sistem, ki nam omogoča v pogledu tveganje. Problem tež, eh, podatkov o listininu je, da je Jopa imela zgolj podatke o letih med krizo. Te podatke moramo uporabiti, to je res obenem, pa moramo upoštevati zakonodajne spremembe, do katerih je prišlo. sedaj imamo omejitve pri tveganju. Če vežemo posojila uh, v svežen in vzamemo zgolj tista uh, najvarnejša sredstva, je težko na to dejati, da so ta sredstva bolj tvegana kot pa eh, posamezno uh, sredstvo v svežnju. Quickly, uh... Na kratko, prosim. Mislim, da niste odgovorili na moje vprašanje. Zagovarjali ste opredelitev visoko kakovostnega listinina in s tem eh, nimam nobenih težav. Nisem proti takšnim listininim proizvodom, ki imajo določeno vlogo. Zanima me, kakšni so vaši empirični dokazi za petkratno zmanjšanje kalibracije eh, tehtanega tveganja. Zanima me torej, kakšni so empirični dokazi za to odločitev. In ker verjetno ti podatki ne obstajajo, me še vedno zanima, kako ste prišli do teh številk. Na vkljub na svetu EIOPE iz januarja 2014, ki je osnovan na dokazih. Komisija. Da, nekatere elemente sem že omenil. EIOPA je vzela podatke iz let med krizo. Če to primerjamo z drugimi instrumenti, naprimer pokritimi obveznicami, vidimo, da so empirični dokazi iz časa krize drugačni kot dokazi pred krizo, pet let naprimer. Ti dokazi torej niso dovolj za obravnavo celotnega področja. To je prva stvar. Druga stvar je naslednja. Jopa je uporabila podatke iz časa krize in takrat nismo imeli zakonodaje, ki jo imamo sedaj. Imamo torej omejitev tveganja, bonitetne agencije nadzoruje ESMA, In vse to so spremembe zakonodaje, ki jo je treba upoštevati. Jo pa torej ni imela v pogleda v celotno področje. Najpomembnejši argument, ki nas je na koncu prepričal, pa je ta, da je diversifikacija tveganja pri kateri vzamemo zgolj zgornja, eh, zgornja sredstva bolj tvegana kot pa posamezno posojilo. Kje so vaši podatki? Niste odgovorili na moje vprašanje. Veliko govorite, niste povedali, odkot ste dobili podatke. Seveda, lahko vzamemo samo eh, čas pred krizo, takrat bodo podatki bolj prijetni na pogled. Kakšna je vaša argumentacija za tri odstotke za trojni B? No, pa z drugega kota. Imamo kalibracijo za posojila tri odstotke. Če želimo listiniti ta posojila, ali lahko potem reč, rečemo, da so nadrejena, eh, nadrejene tranše bolj tvegane. Če kljub oceni tveganja bonitetne eh, agencije zmanjšamo ta faktor na 3 odstotke, potem to ni pravilno. Ampak kakorkoli že, sedaj vem, da podatkov nimate. Bi komisija še kaj dodala? No. Želel sem samo povedati, da ne igramo vloge bonitetne agencije. Gledamo osnovne podatke in če spremete za to tri odstotke, potem to morate sprejeti tudi za nadrejene tranše listinenega proizvoda. To je vse povezano. Mislim, da je vse to sedaj jasno in lahko sklenemo to razpravo. glede predloga zelenih. Sprožiti bomo morali pisni postopek, naš interni postopek. Ta postopek bo vodil na decembrsko plenarno zasedanje. Če bo do tega seveda prišlo, mislim, da ne, ampak sledili bomo postopku takšnemu, kakršen je. Komisiji bi rad povedal še naslednje. upoštevamo tako vaše besede, kot tudi besede dveh političnih skupin glede dodatnega, dodatne raziskave na temo nove kategorije aktive. Lahko torej prosimo EOPO za delo na tem. Mislim, da je EOPA že ponudila to mnenje in mi jih spodbujamo k temu delu. Point. Ko sedaj pa prehajamo na drugo točko, gre za. Kritja. Za količnik likvidnostnega kritja in stopnjo finančnega vzvoda. Tako. Besedo dajemo kar poročevalcu, to je od Markaras. Prosim. Kolegi in kolegi. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Torej, začel bom s količnikom likvidnostnega kritja, ker je to lažje. Tukaj, kar se mene tiče, nimam neposrednih ugovorov, imam pa vsebinsko vprašanje. Vzorci za poročanje bodo zagotovljeni še leta 2015 strani EIOPE z veliko strani sem slišal, da vlada negotovost, po katerih vzorcih bi naj poročali v prvem kvartalu, četrtletju, ker bo sprememba ozorcev pomenila veliko stroško in bo vzela veliko časa. Zato je moje vprašanje sledeče. Ali se je komisija o tem pogovarjala z EOPO? So bili, je jasno, kdaj bodo objavljeni ti novi vzorci? Ali pa razmišljate o tem, da bi za prvo četrtletje leta 2015 uporabljali še stare vzorce, ali vsaj dopustili. Potem drugo področje, tukaj gre za najnižjo likvidnostno kvoto. Instituti sedaj so si enotni, kako bi lahko to pripravili vendar po, po natančni analizi obeh besedil smo naleteli na nekatere točke, kjer bi si želel pojasnilo komisije. Prvič, zakaj imamo različno opredelitev MSP-jev v besedilu o prvi stopni in o delegiranih aktih in potem drugič tudi pri zasebnih vlogah imamo razlike v pravnem besedilu. V CRD imamo zasebne osebe in imamo tudi MSP, vse, vse je združeno. V drugem besedilu pa imamo drugo predelitev za MSP. Torej, zanima me, ali so torej, posamezniki bili namensko izuzeti ali ne in potem 18.4, 18. odstavek, četrta alineja. Tukaj je zapisano, da mora potrditi vse skupaj zonani revizor v delegiranem aktu, pa tega potem ni več najti. Na katero pravno besedilo se morajo banke sklicevati? Smo skozi stranska vrata uvedli zmanjšanje nadzornega mehanizma bank, Parlament seveda tega ne bo sprejel, če se je to zgodilo. Nadalje, kaj meni komisija storiti glede teh treh razlik v besedilih? Bo pripravljen popravek komisije? Katero pravno besedilo je v očeh komisije uporabno, če se razlikujeta prva in druga stopnja? Mi ne bomo dovolili zniževanje nadzora parlamenta skozi stranske vrata, zato je potrebno razjasniti ta protislovja. Hvala lepa. Thank you. Now... Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo prvi poročevalec o senci S&D, gospod Bulman. I think, uh, I, uh... Hvala lepa. Čisto na kratko lahko čestitam Otmarju za ustrezno oceno in za upravljeno delo pri tej že izvajani zakonodaji in seveda se veselimo govora komisije. E Hvala lepa. EKR. Kamala ne vidim. Je kdo drug? tukaj. V imenu Kamala ne. Mihajl Teurer, vi pa ste, prosim, Alde. Fon, prosim. <laughs> Likvidnost, količnik likvidnostnega kritja. Kakšen komentar, ne? Guje, gen, jegas. Take... Guje, Vegas. Portanto, nós, eh, eu fico sempre. Vedno sem presenečen, prihajam namreč iz akademskih krogov. In tam vedno skušamo učiti naše študente, da je likvidnost odvisna od cene. Tukaj pa kaže, da ni tako. Želimo regulirati realnost, ki je zelo kompleksna. Kljub vsemu pa se skuša ovrednotiti likvidnost in tveganje in tako pridemo v situacije, ki je zelo kompleksna, kajti makroekonomska vprašanja so vedno zelo kompleksna. in zato pridemo do ocenjevanja in vrednotenja aktive kapitalskih tokov in pridemo do imenovalnikov, ki skušajo ovrednotiti likvidnost in tveganje. Na tak način želimo regulirati realnost, ki je zelo kompleksna. To seveda povzroča veliko grožen in tvegan, ki smo jih videli tudi v preteklosti. Ta zakonodaja ni zmožna obseči celotne realnosti. Obstajajo namreč um, faktori, ki izhajajo iz same realnosti. Količnik likvidnostnega kritja je seveda odvisna od samih akterjev. In kar naenkrat pa pridemo do kratkovidnega ravnanja in se odločamo preveč kratkoročno. Imamo banke, davčne oaze, ki ne spoštujejo te zakonodaje. Oziroma vsaj dvomimo v to, da je ne spoštujejo. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Zeleni. Sven. So, um, thank you also for my hvala lepa tudi z moje strani za temeljito pravno delo. Otmar, ključno vprašanje. Kaj se smatra v smislu direktive, uredbe, za, citiram, člen 416.2, ali so samo tisti proizvodi zelo likvidnostni, ki kažejo, da imajo zelo visoko posilno vrednost, kot je to določila EBA. Torej EBA, Evropski bančni organ, določa take proizvode, kajti v svojem poročilu, ki bi naj, bil posredo, ki bi naj bilo posredovano konec leta 2014, niso priporočili, da bi krite obveznice ali posilja MSP in posameznikom bili del tega. Kljub temu pa komisija ni sledila priporočilo EBA, kot je določeno po zakonu. Spet je mislila, da vse bolje ve. Torej, zanima me, ali je šlo za kršitev uredbe, drugič, zakaj komisija ni sledila priporočilo EBE, kot je zakonsko določeno, tretjič, rad bi vedel, ali je to združljivo z Bazlom, kajti Bazel 3 jasno priporoča omejevanje to na javni dolg. Ne, ne govorimo pa o kritih obveznicah. Torej spet bi rad vprašal, ali mislite, da veste več kot EBA in Bazel. Rad bi dobil odgovor. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. IFDD ne vidim. Tudi postopka KSŽA ni, pritegnite pozornost predsednika tako, da dobi besedo kar komisija. Prosim. Good morning and thank you for Uh, Hvala lepa za priložnost, da odgovorim na vprašanja. Morda vprašanje o namenu in razlogu za ta delegirani akt. Naj spomnim, da je kriza izpostavila kar nekaj vrzeli v našem zakonodajnem okviru. Običajno smo izpostavljali samo večjo izpostavljenost bank, nismo pa imeli možnosti za manjše in tukaj smo lahko torej kot zakonodajalci posegli v likvidnostno kritje. In kot ste dejali, je to zelo zapleteno vprašanje, področje, kjer moramo biti previdni. Potrebno je upoštevati naše izkušnje z izvajanjem prvega ukrepa. Vendar pa mislim, da delujemo na podlagi potrebe, da zapolnimo vrzeli v pravnem okviru. In mislimo, da je likvidnostno kritje zajeto v bančni zakonodaji. Mislim, da je delo, ki nam ga je napetil Pazel na podlagi priporočili in analiz EBE, e, dobra podlaga za nadaljne delo. Tako smo pripričani, da je ta delegirani akt tak, da upošteva mednarodne zaveze upošteva analize Ebe in gremo še korak dlje in se skupaj prilagaja na resničnost evropskih finančnih trgov. Torej vprašanje gospoda Gikolta, zakaj ta delegirani akt, tako kot je prišel z komisije, predstavlja odklon od eh, bazilskega dogovora in od priporočil EBE. ki je bilo, da naj se držimo bazilskega dogovora. To je bila začetna točka. Analiza EBE različnih instrumentov je bila naša začetna točka. Skušali smo nadgraditi zvesto našo analizo na tem. EBA je razkrila, da krite obveznice, saj nekatere krite obveznice, so zelo likvidne, imajo veliko več likvidnosti kot nekatere deli državnega dolga. Empirična analiza je pokazala, da si krite obveznice zaslužijo boljšo obravnavo, kot je to predstavila analiza EBE. Potem tudi, kar se listnine tiče, smo imeli podobne zaključke glede nekaterih elementov. Vemo, da je Bazel in priporočilo EBE želel preferencialno obravnavo vlog rezidentov. Druga posojila pa so tudi enako uspešna in menili smo, da glede na pomisleke, ki izhajajo iz lisninjenja in glede podpore lisninjemu kot alternativni možnosti financiranja realnega gospodarstva, da potrebujemo drugačno obravnavo v dirigiranem aktu, zato da bi priznali lisninjenje kot sredstvo podpore ustvarjanja popraševanja po teh sredstvih. In torej gremo dlje kot eh, to zagotavljajo in zahtevajo prudentne smernice bazla. Torej, gre za boljšo obravnavo listninjenja in kritih obveznic. Zato smo se odločili, prav tako pa smo priznali nekatere dejavnosti zadrug in hranilnic in to smo vključili v naše delegirane akte. Mislim, da je ključnega pomena to, da se vsi zavedamo, da je Bazel bil predviden za manjše skupine mednarodno dejavnih bank in da bi to uporabljali samo na konsolidirani osnovi moramo pokuštevati trge, ki so dokazali likvidnost v vseh pravnih okvirih pazle. Mislim, da mnenje in naloga komisije ni, da nekako skušamo usiliti prisilni jopič, da bi bili potem preveč omejevalni. Nekateri trgi, ki so se zelo dobro odrezali v Evropi, so pač taki in jih je bilo potrebno podpreti. 8000 bank v Evropi bo moralo to izpolnjevati. Morali pač bomo se soočiti z realnostjo. To so torej bile točke, ki so pomenile podlago za našo odločitev, takšno kot je bila. Naj zaključim s tem, da se dotaknem točk, ki jih je omenil poročevalec. Naj zagotovim, da delegirani akti na noben način ne spreminjajo določb prve stopnje. To ostanja, ostaja veljavno, kar se tiče direktive o kapitalskih zahtevah, to ostaja veljavno. Delegirani akti pa samo vsebino in obliko količnega likvidnostnega kritja skušajo udejaniti v resničnosti, kot je to bilo priporočeno strani EBE in kot kažejo mednarodni dejavniki. Torej gre za to, da je to ta faza, ko potrebujemo, ki jo potrebujemo za to, da se skupaj izvajamo v resničnosti. Nikakor pa to ne izključuje dejavnih obvez, ki jih imamo v likvidnostnih obvezah CRD-ja. Kar se tiče poročanja in ozorcev, pa sodelujemo zelo tesno z EBO, da bi pripravili en sam vzorec za poročanje. ki bo zrcalil zahteve po poročanju, kot je to v uredbi in kot se potem to prenaša prek delegiranih aktov. EBA trenutno pripravlja te vzorce za poročanje. Upam, da bodo pripravljeni do aprila naslednjega leta. Menili smo, da je potrebno dovoliti šest mesecev institucijam in nadzornim organom, da se pripravijo na uporabo teh vzorcev in da začnejo poročati. To razloži, zakaj je predlog datuma za začetek veljave tega, te zakonodaje 1. oktober 2015. Mi smo tem še nekatere specifične točke glede MSP-ev in poročanja podjetij, vendar pa tukaj bi se ustavil in morda lahko ločeno odgovorim na to, če bo potrebno. Yes. Hvala lepa. Mislim, da lahko besedo vrnem poročevalcu. Ne, nobene nadaljne pripombe, prav. Kot veste, lahko parlament, parlament in svet ogovarjata v treh mesecih temu aktu. notranji rok za pripombe, pa je jutri, 12. november 2014. Zaenkrat pripomb sekretarat ni dobil. Tako da mislim, da lahko prejdemo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Naj podam še eno pripombo na to, kar je dala komisija. Ni kot parlament. resnično menimo, da je naša zakonodajna vloga, da ocenimo in ustrezno izvajamo priporočila, da to ni naloga bazla. Na podlagi demokratičnega mandata moramo to storiti, seveda. Tretja točka, poročanje po državah. To niso delegirani akti to poročilo komisije, ki je bilo sprejeto 30. oktobra o ekonomske posledicah poročanja po državah, ki obveze za kar so v CD4. In komisija je želela v tem poročilu preveriti, ali je to poročanje po posameznih državah takšno, da bi lahko imelo negativne posledice in bi morali torej spremeniti zakonodajo. Ne, do tega ni prišlo. Ugotovili so, da to ni tako. Zdi se, da ni tako, vendar pa moramo to oceniti in spet predamo besedo najprej komisiji, da predstavi dognanja. Gospod Tuci, prosim. Hvala lepa. Žal je vode enote nekoliko pozem, drugem odboru je. Bomo pa ga nadomestili v njegovem imenu. Kratek povzetek sklepov komisije, kar se tiče poročanja po posameznih državah. Skladu s členom 89CRD4. Kot veste, je ta člen tak, da zahteva od institucij, da poročajo o kar nekaj elementih po posameznih državah. Žal prosojnice ne delajo, predsvetov ne deluje. I will, I will continue meanwhile. Uh... Bom kar nadaljevala. Torej, 89. člen med drugim zahteva, da se poroča o dobičkih, o davkih na dobičke in javnih subvencijah, ki se dobijo po posameznih državah. Naše poročilo temelji na 89.3 CLD, ki zahteva od komisije, da izvede splošno oceno potencijalnih negativnih ekonomskih posledic CRD. Moramo poročati do 31. decembra 2014 so zakonodajalcema, nekoliko smo se skupaj pospešili, še za, časa, za, čas, za čas prejšnje komisije ta postopek. Želi smo oceniti, ali imamo znatne ekonomske učinke. Če bi to zaznali, bi morali premisliti o tem, da bi morda celo spremenili določbe člen še ni v polni meri uveljavljen. To je bilo nekaj, kar je gledalo v prihodnost. Naredili smo analizo mnen zainteresiranih strani, imeli smo eno posvetovanje, študijo in imeli smo tudi dogodek, da bi to predstavili javnosti. Imeli smo ekonomično analizo, ekonometrično analizo, se pravičujem, da bi preverili učinke kakovosti, boljše razkrite podatkov. Prav tako smo ocenili nekatere zaupne podatke, ki so podane komisiji. Ugotovili smo, da ne bo znatnih negativnih ekonomskih vplivov, nekaj jih bo, vendar pa, kot sem dejal, gledamo v prihodnost, tako da smo previdni pri formulaciji naših sklepov. Nekaj pozitivnih učinkov je glede preglednosti in odgovornosti finančnega sektora. Če pa si pogledamo feedback zainteresiranih strani, potem pričakujejo, da bojo naložbeniki lahko se bolje odločali glede svojih investicij in bodo lahko tudi poklicali banke na odgovornost, če bodo to želeli CBCR, bo pomenil tudi boljše upravljanje streganja. Institucije, ki poročajo, bomo tako zmanjšali možnost za škandale. Tisti, ki so bili pozitivni glede tega, so menili, da bo CBCR pritegnil naložbenike in potrošnike in da bo se skupaj povečalo preglednost. Kar se tiče ekonometrične analize, ki smo jo izvedli, pa je bilo predlagano, da bi večja kakovost razkriti vodilo do kar nekaj pozitivnih učinkov. Zniževanje stroškov za lastninski kapital, prav tako manj potreb institucij po poročanju in boljša kakovost računovodstva. Nasprotniki pa so menili, da bi javnost lahko narobe razumela podatke, ki jih morajo podati in bi to lahko pomenilo dodatno administrativno breme. In potem še nekaj. Zabeleženo je bilo, da bi pozitivni učinki pomenili tudi dodatno vodstvo glede smernic glede elementov, v katerih je potrebno poročati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eh, dobi lahko besedo poročevalec, ki je gospod Karas. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Po eni strani je pregledno, še prav posebno pri davčnih vprašanjih, nekaj, kar državljani vedno bolj zahtevajo. S tem korakom bomo spet podprli povečanje zaupanja v bančni sistem. Kljub temu pa bi rad spregovoril o dveh elementih. V poročilu je omenjeno, da različni, različne zainteresirane strani želijo dodatno podporo, kar se tiče podrobnih sebin posameznih točk poročila. To je zelo nejasno formulirano. Zato se postavlja vprašanje, ali bi taka dodatna podpora o kateri je govora v poročilu, sploh možna in kako bi ta lahko izgledala, če je možna. Drugič, veliko bank deluje čezmejno v več državah EU. Morajo pa dan danes v vsaki državi objavljati enake vsebine. To pa se dogaja po različnih ozorcih to je spet protislovno, če bi poenotili vzorce, bi imeli tudi boljšo primerljivost. Že tako imamo preveč razlik med državami članicami. Je ta razlika že opazna in ali komisija razmišlja, da bi s pomočjo EBE e poskrbela za enotni vzorec in za poenostavitev in boljšo primerljivost. Kar se tiče vaše predhodne pripombe v Bazlu, pa bi rad povedal, da v polni meri podpiram, da Bazel ni zakonodajalec. Predvsem pa želim upozoriti in posvariti pri tem, da je usklejevanje držav članic v bazovskem odboru nekaj, kar mora delovati okrepljeno delno s podporo držav članic v bazilskem odboru vidimo podlago za parlament, ki jo moramo potem popravljati, čeprav je EU že bila deležna potem. In usklajevalna funkcija komisije tako dobi veliko, velik pomen. Komisija mora usklajevati države članice v bazilskem odboru in mora že takrat v tej fazi parlamentu in našemu odboru tudi odgovarjati. Mi moramo biti vključeni v bazilska posvetovanja. Ne smemo biti samo korekturni element po soglasju, ki se že doseže v bazlu. Hvala lepa. To je tudi razlog, zakaj bomo pripravili poročilo glede odnosa komisije do teh mednarodnih organov in forumov. Kajti to je ključnega pomena, ta odgovornost, ki ste jo izpostavili. Bulman, poročevalec v Senci. Hvala lepa. Spet rad bi podprl Otmarja pri njegovih zaključkih, zahvaljujem pa se tudi komisiji za poročilo. Še prav posebno bi, rad, bi jim rad čestito za to, da so PricewaterhouseCoopers izbrali za zonanega pogodbenika in zonanega partnera za to analizo. po luksemburških razkritih, se mi zdi, da resnično vedo, če jim govorijo, temu dobro poznajo. Zavedam se politične dimenzije vprašanja poročanja po posameznih državah. Ko pa to pravim, bi vseeno rad izpostavil, če lahko citiram to, kar je v mojem povzetku omizja, ki je bilo izvedeno, PricewaterhouseCoopers, očitno potrjuje, citiram, vtis, da zaenkrat je interes še precej nizek, se pa povečuje. Da, to je tudi moj vtis. Vedno več po zanimanja za poročanje po posameznih državah. In zdi se mi to ustrezen instrument, prav tako pa menim, da je naš odbor opravil dobro delo, ko je ustrajal v pogajanjih s komisijo in še prav posebno svetom, ki mu to ni bilo všeč, da bi imeli to poročanje po posameznih državah, ko je parlament ustrajal torej, da bi imeli ustrezno novo zakonodajo na tem področju. In še zadnja pripomba, da to, kar predlagajo zainteresirane strani, bi rad podkrepil in tudi dal na dnevni red. Že sedaj lahko vidimo, da bo poročanje po posameznih državah imelo pozitivne učinke in to moramo razširiti na vse multinacionalne podjetja, ne samo v finančnem sektorju. In na to čakamo. In rad bi gospod Bodil, in to je poduk tega tedna, komisijo, da kar se da hitro pripravi ustrezen predlog. Hvala lepa. EKR? Er? Ne? Alde? Gue? Vjeges, prosim. Je glasova Aško. Najlepša hvala. Glede zaključkov te študije, tega poročila, se mi zdi očintno, da bi transparentnost vplivala na negativne rezultate. Obstaja problem, po mojem mnenju, da se osredotočamo preveč na realnost, ki je regulirana inštitucionirana in se oddaljujemo od resničnega problema. Kri, do krize namreč ni prišlo znotraj tega okvira, ampak je bil epicenter krize zunaj eh, reguliranega področja, ampak drugot v finančnih inštitucijah, ki so delovali zunaj tega okvira. Če bi vse delovalo tako, kot je treba, verjetno ne bi prišlo do tega. Zato se mi zdijo ti zaključki, seveda, čisto točni, ampak malce odveč in redundantni. Najlepša hvala, zeleni. Zahvaljujem se komisiji in PricewaterhouseCoopersu za to poročilo in besedilo. Malce sem bil skeptičen, ko sem eh, slišal, da smo najeli PricewaterhouseCoopers za to nalogo. Vendar pa je povzetek zelo uravnotežen, kar pomenijo tudi dobre novice, kajti za naslednje leto bomo imeli tudi podatke za vse banke po državah. Veliko krat smo razpravljali že v Evropskem parlamentu, če bi bilo treba razširiti to na več sektorjev. Zastavljata se dve vprašanje. Če potrebujemo več transparentnosti, kar povdarjajo akteri na trgih, kot tudi vaša ocena. In če to velja za banke, kaj to pomeni za druge sektorje? Bo sedaj komisija na podlagi tega predloga oblikovala predlog za ostale sektorje, kaj ti vsi ti argumenti lahko veljajo tudi za druge sektorje. Drugič. Kaj pa glede podatkov, ki smo jih dobili za leto 2014? Če imate te zakupne podatke, bo komisija zaprosila, če lahko objavimo te podatke, lahko zaprosite za eh, njihovo privolitev, tega se veda ne morete storiti kar tako in tudi to bi pripomoglo k več transparentnosti. In še za konec. Rad bi izvedel, kdaj bomo prvič videli objavljene podatke. Kdaj lahko pričakujemo podatke po državah za bančni sektor. Najlepša hvala. Je ja, vidi. Vredno. Sedaj gremo na drugo točko. Jasno je, da ne pričakujemo nove zakonodaje na tem področju, lahko komisija na hitro odgovori na naše vprašanje. Mislim, da moramo resiti na naslednjo točko, vendar pa vseeno lahko damo minuto ali dve komisiji za to, da odgovori na vprašanje. Čisto na kratko. Da začnem pri koncu in pri zadnjem vprašanju. Kdaj bomo dobili nove podatke? Na to lahko odgovorim, da bomo te podatke dobili v drugi polovici 2015. Obvezno zbiranje podatkov velja od januarja naprej, torej lahko pričakujemo to proti koncu leta. Glede ostalih sektorjev še nimam odgovora, seveda pa bomo upoštevali to vprašanje in ga obravnavali na komisiji. glede vprašanja, kaj lahko storimo za večjo jasnost, transparentnost in o katerih podatkih moramo poročati. V tem trenutku smo opravili poročilo in potegnil zaključek, da bo prišlo do koristi in da bo prišlo še dodatnih pozitivnih rezultatov, če bomo povečali jasnost. Sedaj pa premišljujemo o tem, kakšen bo naslednji korak, če bo komisija ukrepala, če bo ukrepal sektor, če bomo od CBSR lahko razširili na ostale sektorje. O teh odgovorih in vprašanjih moramo še premisliti. Hvala lepa. Sedaj gremo na zadnjo vendar ne nepomembno točko. Gre za direktivo o sanaciji in reševanju bank, enotno mehanizmo reševanja bank, delegirani akti in izvedbeni ukrepi o prispevkih. Kot sem že napovedal, so se nekateri člani pogajalske skupine srečali z eh, italijanskim predsedstvom, da bi razpravljali o izvedbenih ukrepih in grinih aktih o prispevkih. Razprava o izvedbenih aktih svetu poteka o sanaciji in reševanju bank. Mi želimo koordinirati delovanje obeh inštitucij glede teh aktov. Ti so še v začetni fazi. Svet in komisija ni zaprosila zgodnega mnenja Evropskega parlamenta in sveta o teh aktih. Ova akta sta del svežnja in mi se osredotočamo predvsem na delegirane akte, vendar pa bomo spremljali tudi razvoj izvedbenih aktov. Mi v odboru menimo, da nismo prejeli dovolj informacij glede razvoja izvedbenih aktov prejmemo informacije iz medijev, od držav članic, o zelo občutljivih razpravah in o možnostih neuradnih dokumentov našega odbora pa ni nihče o tem obvestil. Mislim, da se to v prihodnosti ne sme več ponoviti. Sedaj pa ima beseda gospod Kunar Hokmark. Najlepša hvala. Gospod predsednik, to, kar ste povedali, je res zelo pomembno in s tem se strinjamo vsi. Zelo pomembno je, da morajo biti izvedbeni ukrepi tesno povezani z delegiranimi akti. Ti so zelo tesno povezani, zato morajo biti dosledni in usklajeni, zaradi več razlogov. Gre za enotna pravila in ta pravila veljajo znotraj in zunaj evrskega območja v celotni Evropski uniji. Zelo pomembno je, da se zavedamo tega, da je danes 11. november. In glede na realnost in zakonodajo, ki jo imamo, je pomembno, da lahko čim prej dobimo ta dva sklopa zakonodaje. Že na začetku leta 2015 na seji tega odbora Julija sem povdaril, da moramo skladiti delegirane in izvedbene ukrepe z zakonodajnim besedilom potrebujemo sorazmernost glede pristopa, ki temeli na tveganju. Od takrat je komisija uvedla nekaj sprememb, vendar pa sem v razpravah povdaril, da je zelo pomembno, da upoštevamo zahteve Evropskega parlamenta in političnih skupin in povdaril sem, da majhne spremembe lahko pripeljejo do pomembnih rezultatov in razočaran sem nad tem, da zadeve niso potekale tako, kot bi morale. Tvegamo namreč, da bomo zašli v politični prestiž in da delegirani izvedbeni akti ne bodo stopili veljavo, kar bo oviralo izvajanje zakonodaje. To bi bilo zelo slabo. Izvedbeni akti morajo biti usklajeni z delegiranimi akti. In seveda morajo biti oblikovani tako, da jih lahko mi tukaj podpremo in sprememo kot sem že povedal, zelo pomembno je, da poudarimo pomembnost odvodov. In to je zelo pomembno tudi za delegirane akte v zvezi z SRM. -jem. Zelo pomembno je, da svet uskladi s komisijo tudi postopno uvajanje sklada. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kaj ti gre za znane zadeve. O tem smo že razpravljali z vsemi deležniki in to smo povdarili takrat, ko smo se srečali z italijanskim predsedstvom. O tem smo govorili tudi že prej. Majhne spremembe bi lahko pomenile zelo dobre rezultate in nažalost do tega ni prišlo. Direktiva o sanaciji in reševanju bank je direktiva, ki mora poudariti povezavo z izvedbenimi ukrepi. Komisija in svet morata sprejeti ukrepe tako, da bomo v tem odboru lahko sprejeli delegirane akte. Če odkrito povem, če celotnega postopka ne moremo sprejeti, obstaja nevarnost, da delegiranih aktov ne moremo sprejeti in to bi bilo zelo slabo moramo se izogniti političnemu konfliktu in da ne bo prišlo do ovir v političnem postopku v naslednjih tednih. Najlepša hvala. In sedaj še poročevalka v zvezi z manj poročevalka v senci za SRB. Eliza Ferreira, najlepša hvala. Gospod Hok, Martin, tudi vi ste že storili zelo veliko. prvo pomembno sporočilo je ta politična povezava med delegiranimi akti in med izvedbenimi akti. Skupaj s pozitivnim stališčem parlamenta glede spite uveljavo celotnega svežna januarja 2015. To zahteva zelo veliko pozornosti in dela na podlagi potencialnega razvoja besedila. Pomembno je, da ne odpiramo večjih vprašanj v zvezi z svežnjem. Zato, da ne bi bilo treba zavrniti delegiranih aktov toliko kot povzetek k temu, kar smo že slišali. In še osebina izvedbenega akta, kot ste tudi že omenili. Za nas ni najbolj prijetno, da vidimo, da se še vedno uvaja vsebine glede prispevkov znotraj bančne unije. Čakamo na stabilizacijo besedila, ki bo v skladu s tem, kar smo že dejali k prvemu besedilu zakonodaje in kar smo že dejali glede besedila O, Baradaju. Spremembe, ki jih je uvedel svet v zakonodajno besedilo v zvezi s RMAJem, ko gre za postopno vzajemnost oddelkov, bi pripeljalo do logične neskladnosti. Če bi v prvi fazi vsi stari prispevki bili vzajemno razdeljeni in bi s tem dobili 55 milijard, kar bi pomenil znesek, ki bi izračunal iz vseh naložb. Odločili smo se, da to ni najboljša možnost, zato smo se odločili za osemletno obdobje za razdeljevanje vseh razdelkov in prispevkov. Če bi prišlo v zvezi s prispevki do neskladja med državami članicami, kjer bi naložbe gledano v odstotkih bile više kot drugot. Mislim, da se vsi zavedamo tega, da spremembe sveta povzročajo to kompleksnost predlog, ki smo ga dobili od sveta in od komisije, vsebuje mehanizem za popravke, ki je zelo kompleksen in podroben. Na, svet, na seji srečanju s svetom smo videli, da še vedno potekajo sanacije in reševanje bank. In v tem trenutku mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo dialog in da ne ogrožamo podrobnosti mehanizma za sanacijo in reševanje bank. Glede tega, kar smo se odločili skupaj v okviru zakonodaje. gre za znan teren, vendar pa bi za konec še povedala, da če bi morali glasovati, vendar pa se morate o tem odločiti vi, predsednik, 15. decembra na prana zasedanju, zato da zakonodaj zaključimo do 1. januarja, potem mislim, da. moramo okrepiti in pospešiti izmenjavo informacij o celotnem dogovoru, ki bi si ga želeli, vendar pa nismo pripravljeni plačati vsakošne cene za ta kompromis. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo poročevalcu v senci vendar pa nimamo veliko časa, zato prosim pročevalce v senci, da se držijo omejitve dveh minut. Alde. Gospod Valdos, aha, gospod Tojrer. Aha, pročevalce v senci. Najlepša hvala, gospod predsednik. Oba poročevalca sta zelo dobro izrazila kritiko glede delovanja. Rad bi podal stališče skupine Aldene. Razumljivo je, da v predlogu komisije ni upoštevano vprašanje tveganja v tolikšni miri, kot smo zahtevali mi v Evropskem parlamentu. Zato imam vprašanje za komisijo zakaj je razpon tvegan dosti manjši, kot je v podobni zakonodaji v ZDA. Ne bi bilo dobro, da bi ta razpon povečali. Je tveganje podcenjeno mogoče, mogoče je tveganje drugačno v večji banki, kot je v manjši tudi manjše banke lahko ravnajo zelo eh, tvegano in so nagnjene k tveganju. Včasih dosti bolj kot večje, ki se ne lotijo tveganih poslov. Zato bi bilo dobro, da bi komisija to razložila, zakaj se je tako odločila in zakaj ni upoštevala v večji miri te stopnje tveganja. Najlepša hvala za uh, GUE. Gospod Demasi, najlepša hvala. Celoten smisel reševanja bank je, da smo uvedli ta sklad za reševanje bank, da bi zaščitili davkoplačevalski denar, ko gre za reševanje bank v prihodnosti. Na prvi stopni pa je jasno, da moramo zagotoviti omejitev tvega na prvi stopni, na drugi stopni pa ne. Ne bi bilo to smiselno pri hranilnicah in pri regionalnih eh, bankah, ki imajo posebno državno jamstvo. Imamo banke, ki zelo veliko tvegajo. Uvedli smo olajšave za manjše banke, ko gre za zneske do milijarde evrov. Tukaj gre za predvsem za manjše hranilnice v Nemčiji, naprimer, kar pomeni za večje banke tudi do 3 milijarde bank. To pomeni za deset, de, približno 10 odstotkov pri nekaterih eh, bankah in to je res zanemrljivo. Imamo tudi prostovoljne opcije za manjše banke, da bi lahko banke z lastnim kapitalom pokrile tvegan kapital do 300 milijard evrov. Banke pa, ki imajo bilanco nižjo od 3 milijard evrov, imajo pa veznega kapitala manj kot 3 milijone evrov. Torej, to je zelo nejasno. V Nemčiji bo zagotovo prišlo do nasprotovanj. Zanima me, kaj to pomeni, mi lahko komisija to pojasni, če je prišlo do sprememb v besedilu, zakaj je do teh sprememb prišlo. Najlepša hvala. vprašanje ni bilo povsem jasno predano, zato lahko razložim komisiji, zakaj gre za, da, pri tem kritju pod zneskom 3 milijarde evrov, torej pokrite naložbe pod 300 milijoni evrov, vendar pa gre za aktivo nad 3 milijarde evrov. Torej veste, zakaj gre. Aha, še Svengigold ne želim ponavljati tistega, kar smo že slišali. Mislim, da tveganja nismo dovolj upoštevali. Podatki jasno kažejo na to, da prispevki manjših inštitucij upoštevajo drugačen pristop in tukaj je tveganje omejeno. To pa je v nasprotju z idejo besedila o prvi stopni. Veliko vprašanj so kolegi v zvezi s tem že omenili, zato jih ne bi ponovil. Rad bi povdaril tudi, da obstaja problem z promocijskimi bankami, zaradi krize in sedaj bodo ustanovljene nove banke, ki niso upravičene do izjeme in zato bodo morale prispevati, tako kot že obsto nekatere obstoječe banke. Čeprav te ponavadi imajo jamstvo, kot je že dejal gospod Damazi. Vendar pa za tem obstaja veliko vprašanj, zakaj je razpon tvegan, ta, tveganja tako zelo omejen in to ni v skladu z besedilom o prvi stopni, to je treba popraviti. Ne moremo pa upravičiti teh sprememb z logiko na podlagi posameznih držav. Na svetu so upoštevali, da imamo države, kjer banke bolj tvegajo kot drugot. Zato nekatere države morajo plačati več, kot če banke tvegajo manj. In to ni tržni pristop, to je logika, ki jo želimo preprečiti. Komisija pa je sledila tej logiki v svetu, ki je upoštevala zgolj učinek po državi, ne glede na zakonodajo, ki obstaja v teh državah. Se upravičujem, vendar pa se nismo dogovorili tako. Najlepša hvala, gospod Ferber. Najlepša hvala. Čisto na kratko. Tudi sam sem presenečen, da tukaj mesece in mesece razpravljamo s komisijo in vedno naletimo na enaka vprašanja, kot smo jih slišali sedaj. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo v komisiji prejšnji teden, v okviru posvetovanja med službami skupaj z šefom kabineta in tako dalje, potem je res prišlo do velikih sprememb. Zakaj se sploh pogovarjamo, če se ne upošteva tega, kar smo se dogovorili? In potem zadnji trenutek vse zgleda kot nekakšno barantanje na tržnici in še konkretno vprašanje. Ocenevanje tvegan. Lahko samo podarim to, kar smo že slišali. Sedaj govorimo o meji 65 odstotkov. Smo se tako odločili zaradi tega, ker nam je, se je nam tako najboljše zdelo ali pa smo se tako odločili v komisiji. Vendar pa je treba upoštevati in vedeti, zakaj imamo dejavnik tvegan in zakaj moramo pohiti 80 odstotkov, če želimo doseči 90 odstotkov, je tukaj problem tveganje ali velikost. Sam menim, da je to stopna tveganja. In tu je jasno opisano na prvi stopni in tretjič. Tukaj nimamo odnosa med enakimi, ampak odnos mati hčerka. BRD je mati, SRM pa hči. Pri materi se odločimo in uvedemo pravila, pri hčeri pa enostavno pozabimo na vse in zopet vse računamo, ne glede na tveganje, ampak koliko plača določena država. Treba je pogledati, katera banka tvega bolj in se odločiti na tej podlagi, koliko bo kdo plačal. In tega nimamo več v Evropski uniji. Torej, promocijske banke i zdajajo državni denar po določenih postopkih. To je treba rešiti, če ne bomo res storili veliko napako. Peter Simon, dve minuti. Bitte mir nachzusehen, dass ich vor. Torej, čisto na kratko bi se rad pridružil tej razpravi. Ne gre za to, da tukaj podtikamo kamen spotike, um, pa ali da se odločamo, za katere države gre. Gre za to, da mora ta zakonodaja stopiti veljavo 1. januarja, zato pa potrebujemo pravno varnost. To pa bomo zagotovili samo takrat, če posamezne banke ne bojo tožile Evropske unije zaradi tega, ker naj ne bi imeli pravne podlage. Jasno je, da imamo prvo stopnjo besedila, ki govori o 69. členu, kjer eh, pravijo, pravimo, da to velja za vse kreditne inštitucije v vseh državah članicah in zato tega ne moremo spreminjati na drugi stopni. 70. člen torej pravi in določa, da ne bo prišlo do prispevkov, ki bi se predajali iz odjene države na drugo, torej da bi ravno nasprotno veljalo, da smo se odločili uh, da, da bomo ocenili tveganje na stopno tveganja. Ne glede na to, kakšnega mnenja je komisije, bi vseeno prosil, da naša pravna služba preveri pravno podlago. Mi moramo biti namreč gotovi, da ne bomo potrdili tukaj nečesa, kar se bo izkazalo za napačno. Na koncu najlepša hvala. Primož Berez. Um, najlepša hvala. Če bilo to vprašanje preprosto, bi ga razrešili na prvi stopni. To je paradoksalno. Sedaj smo v tej situaciji zato, ker nam ni uspelo rešiti tega vprašanja na prvi stopni in ker nimamo veliko časa. Zahvaljujem se poročevalcu, komisiji in italijanskemu predsedstvu. Vsi vsi prizadevajo za to, da bi prišli do rešitve, ki bi ustrezala vsem. Nekaterim kolegom sem že povedala, da sem zaskrbljena zaradi pogojevanja parlamenta. Mislim, da je pomembno, da zagodovimo določeno raven komunikacije in tekom zadnjega prispevka smo slišali, da je takoj, ko nastane nek pravni okvir, eh, potem možnost za nastanek težav na ravni komunikacije. Sama sem v tem odboru, onkraj standardnih postopkov, videla, da želijo nekateri spodbujati interese bank na ceno drugih, na račun drugih. Nekateri želijo namreč točno, točno določeno strukturo bank. Glede tega, kar smo opisali na prvo stopnjo, glede sorazmernosti, glede klauzule o varovanju, glede bančne strukture, vse to seveda zahteva, da izidemo iz eh, pad pozicije, v kateri smo, najti moramo eh, ravnoteže za vprašanje. Eh, diversifikacije in tveganja kot takšnega. Predlog komisije, ki ga podpira italijansko predsedstvo, gre v pravo smer in upam, da bomo lahko hitro napredovali, da se bomo lahko hitro dogovorili. Najlepša hvala, Ana Lamasur. Kot zadnji, hvala, gospod predsednik. Navezal bi se na besede prvemu Šperesi in povedal takole. Vsi smo malce negotovi glede tega. Banke bodo plačevale prispevke, ki so videti kot nekakšen davek, kljub temu, da so prostovoljne. Tako v svetu, kot tudi v parlamentu, se nekateri obnašamo kot gospa Thatcher. I want my money back. Vse to seveda v eh, splošnem evropskem interesu. To smo povedali prvič, ko smo o tem govorili ko je bila z nami komisija pred nekaj tedni. Komisija je takrat dejala, da je to vprašanje, ki ga bo razrešila s pomočjo izvedbenega akta. Glede delegiranega akta pa se bo držala nekaterih objektivnih kriterijev, v kateri nihče ne more dvomiti. Pomembno je, kako bo komisija sedaj pokazala in dokazala, da tako v izjedljenem aktu, kot tudi v delegiranem aktu sprijema in upošteva jasne objektivne kriterije, ki ne bodo dali eh, prednosti določeni bančni strukturi glede na posamezno državo. Tako da bomo lahko vsi v naših domačih državah povedali, da je ta sistem, sistem na katerega se lahko vsi zanesemo. Hvala. No. Najlepša hvala. Sedaj pa komisija, gospod Gersa. Hvala, gospod predsednik. Nekateri člani in članice odbora so izrazili presenečenje. Tudi sam bi razil, izrazil presenečenje. Delegirani akti so predmet dolgih, dolgih razprav med komisijo in drugim dvema institucijama nočemo, da to ob, eh, postane predsedant. Ravno zato, ker je to zelo pomembna tema. Kot smo se strinjali na zadnje, ko smo se srečali 2. oktobra, je predlagani delegirani akt doživel številne spremembe zaradi pritiska parlamenta. Imeli smo prvi osnutek, ki je bil oblikovan junija, o njem smo se pogovarjali julija. Eh, in besedilo tišnega, tistega osnutka je precej drugačno kot pa sedanje besedilo. Ne morete torej govoriti, da nismo nikoli upoštevali vaših komentarjev, ker je to popolnoma napačen komentar. Naj se navežem na besede gospoda Lamasura včasih so mnenja različnih članov in članic v, na vzkrižju, kontradiktorna so in ne upoštevajo uh, eh, pristojnosti komisije. Komisija je prevzela svojo odgovornost in nam izodala zelo dobro uravnotežen delegirani akt, ki upošteva vse relevantne komentarje. Še posebej, kar se tiče tveganja. Mislim, da se ne smemo predolgo. Eh, posvečati delegiranemu aktu. Komisija je nas, nas je prevzela eh, odgovornost, sedaj pa seveda od parlamenta, odvisno, če bo ta akt tudi podpisal, kot ste dejali sami. Številne od teh točk smo že obravnavali in gospoda, ki je zagovarjal stališče skupine Alde, bi spomnil na razprave septembra kjer sem pojasnil, da so številke v zvezi s temi dokumenti članom in članicam odbora in parlamenta na voljo. Mislim, da smo poskrbeli za usklajeno, korektno izvajanje prve stopnje. In še nekaj. Član skupine Alde, ki je bil takrat prisoten na razpravi, ni podal istih komentarjev, kot smo jih slišali sedaj sedaj pa izvedbeni akti. Kot se verjetno spomnite in kot je spomnil gospod Lamasur, smo na zadnji razpravi o delegiranih aktih v tem odboru povedal, povedali, da je enodstotna depozitna raven takšna, da lahko pride do devijacij. Komisija ne želi imeti delegiranih aktov v ta namen, ker to ne bi smelo biti upoštevano v delegiranem aktu, ampak je to odvisno od eh, velikosti in eh, tveganja na osnovi objektivnih kriterijev. Prva stopnja je omogočala možnost prihodnega režima in komisija je razmišljala o to vrstnem prihodnem režimu takrat sem tudi dejal, da vas lahko obiščem, kadarkoli želite, tako da se bomo lahko pogovorili specifično o tej točki. Osnutek delegiranega akta je bil sprejet, se upravičujem, osnutek izvedbenega akta je bil sprejet istočasno s delegiranim aktom in to zato, ker je želela komisija pokazati, da je zavezana k svežnju, k časovnici ki je bila dogovorjena. Izvedeni akt bo verjetno sedaj sprejet ta teden, formalno, v enaki obliki, kot je bil načelno sprejet 21. oktobra. Kot veste, moramo, če želimo ohraniti notranji trg, vsa vsebinska pravila uvrstiti v delegirani akt. Želimo si namreč, da bi v območju bančne unije bilo čim manj možnosti za izjeme od eh, skupnih pravil. 90 odstotkov pravil je tako v delegiranih aktih in mislim, da bi moral ta parlament to pozdraviti. Glavna stvar v zvezi z, z izvedenimi akti je ravno ta izjema, ta deviacija. Kot je dejala gospa Ferreira, smo vzpostavili sistem, ki odraža stopnjo dospelosti Komisija bi seveda sprejela tudi tisti začetni predlog, ko bi imeli eh, eno samo javno omejitev in eh, ne bi imeli takšne komparmentalizacije, ne bi imeli prehodnega obdobja, imeli bi takšen eh, sistem mutualizacije, kot ga imamo in banke bi morale v tem svetu živeti. Ampak to ni svet, v katerem živimo. Na koncu zakonodajnega postopka in vem, da to ni po okusu parlamenta, niti ne komisije, ampak takšen je pač rezultat pogajanj. Imamo sedaj sistem, ki je porazdeljen. Imamo eh, osemletno dospelost in še vedno nimamo skupne javne omejitve. V tem kontekstu se sprašujemo, zakaj morajo biti zgolj prispevki tisti, ki so uh, mutualizirani. In zakaj na to nekatere države nimajo dostopa do tega denarja? Komisija je menila, da bi bilo smiselno mutualizirati stopno izračuna prispevka na enake osnovi, kot je mutualizirana uporaba teh prispevkov. gre seveda za izvedbeni akt sveta, tako da je svet tisti, ki lahko spremeni ta akt tako, kot pač želi. Po logiki svežnja se mora odločiti tudi parlament, komisija pa je na voljo obema so zakonodajalcema, da pripravi tehnične rešitve, če bo za to dobila prošnjo ampak tehnični predlog, ki smo ga podali, je eh, zelo dober v našem mnenju. Povezan je seveda tudi z logiko postopne mutualizacije eh, teh delov sistema. Hvala. Sedaj pa na kratko poročevalci, gospod Hökmark. Izvolite. No, mislim, da. Komentar ni potreben, o tem se je treba pogovarjati tudi kaj v parlamentu. In mislim, da je dobro, da svet, ki ima v rokah izvedbeni akt, posluša parlament. Ta povezava je pomembna. Upam, da bomo imeli priložnost, ko si bomo pogledali rezultate delegiranih aktov in izvedbenih aktov, da bomo izboljšali ta sistem. Ampak zato se morajo potruditi vsi akteri. Hvala. Eliza Ferreira. Kome. Imam le en komentar. Mislim, da si morajo vse strani prizadevati za dober rezultat, kot je dejal gospod Höckmark. Mislim, da ne bo prišlo do zapletov, nočemo se znajti v slabem, nestabilnem položaju. Stabilen predlog, še posebej za SRM, je zelo pomemben, tako da bomo lahko glasovali o obeh besedilih krati, tako da bomo ohranili ta svežen, ki bo začel veljati 1. januarja 2015. Hvala. Najlepša hvala. To je bila zelo pomembna razprava. Gospod Garsan, prav imate, veliko smo se o tem pogovarjali, razpravljali še pred sprejemom deligranega akta in zato se vam zahvaljujemo. upoštevali ste številne komentarje par, parlamenta, ne pa seveda vseh. Kar je seveda logično. Tudi znotraj tega odbora imamo različna stolišča. Še posebej v zvezi ocenjevanja tveganja. Vse pa strinjam z vami, sedaj moramo ugotoviti, če izvedbeni akt, glede na to, da sedaj Roma v roke svetu, sledi tej logiki, dejali ste namreč, da je 99 odstotkov pravil v delegiranem aktu, imamo tudi mehanizem, ki ga lahko različno ocenjujemo, ampak vsaj logika je takšna, da imamo nacionalne omejitve. To je povezava med eh, modulizacijo in eh, prehodom iz eh, sistema BRD na SRD. če bi želeli hitro veljavo zgodnega nenasprotovanja, tega ne bomo sprejeli, dokler akt ne bo stabiliziran. Ko bomo dobili zadnje besedilo strani sveta, bomo prispevali, tako kot je dejal poročevalec Hökmark, da bo ta sistem začel hitro veljati in to čim prej. Spremljali bomo dogajanje na ravni sveta. In strinjam se s številnimi vašimi komentarji, še vedno pa bi rad v imenu odbora povedal, da je v nekem določenem trenutku tok informacij v zvezi s konkretnimi vprašanji eh, asimetrija med eh, SRM in EB, eh, BRRD. Ugotovili smo, da je prišlo tukaj do težav in določene podatke smo dobili strani uh, drugih virov ne oddam, ker bi jih morali dobiti. To je edini specifični komentar, ki ga je treba izpostaviti in mislim, da bi morali to izboljšati. Mislim, da ste želeli povedati še nekaj v zvezi s 300, gospod Demasi, gospod Kersen, Olive. Ko smo govorili o potencijalni težavi, opredelitve 300 eh, milijonov milijard kritih obveznic, bi lahko komentirali to? Seveda, gospod predsednik. Gospod Demasi, zavedamo se te težave. Ta zadnja Eh, določba verjetno ni najbolje napisana. Banke, ki imajo manj kot 300 milijard skupnega premoženja in manj kot 300 milijonov, ne bi dobile dostopa do tega sistema. če bi bilo to res, bi, bi bilo to res precej nedosledno. Naši pravniki ugotavljajo, kakšno je tolmačenje tega besedila, če pokriva te razmere ali ne. Mislim, da ne. Kakšen je obseg te težave? Govorimo o šestih institucijah od 400. Seveda vse najdemo v isti državi članici, ki jo dobro poznate. No, najprej želimo torej to vprašanje rešiti na ravni tolmačenja besedila. Če pa rešitve ne bo, potem bomo verjetno predlagali svetu, da to razjasni v izvedbenem aktu sveta. Gre torej za vprašanje ene države članice, ki je članica bančne unije in na ta način bi verjetno najlažje razrešili potencijalne težave. We... Najlepša hvala. Mislim, da lahko sedaj sklenemo to razpravo, ki je bila dobra in naelektrena. Mislim, da je bila dobra odločitev odbora, da se pogovarjamo o teh delegiranih aktih. Hvala komisiji za sodelovanje, hvala tudi kolegom in kolegicam. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu. Čaka nas izmenjava mnen s predsednikom Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov, gospodom Tomasom Vizerjem. Okay, pa nadaljujemo. To bo zadnja izmenjava mnen s Tomasom Vizerjem. Kot predsednikom Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov. Gre za organ ESGA predstavil bo šestoletno poročilo o uporabi kodeksa ravnanja Eurostata, govoril bo tudi o splošnem statističnem sistemu v Evropi, govoril bo tudi o priporočilih na temo imenovanja in odpovedi višjih uradnikov v Eurostatu to odraža tudi naše delo v trialogu o statistični uredbi, s katerim bomo nadaljevali. Prišlo je namreč do blokade ravno zaradi tega razloga. Besedo bom takoj predal Tomasu Vizerju. Imate deset minut. Uh, for, uh, Najlepša hvala in hvala za povabilo. Hvala za zanimanje za poročilo SGAB. -a kot ste dejali, je to moja zadnja priložnost za to vrstno predstavitev. Imamo samo enega naravnega zaveznika v SGP in to ste vi. Če dajemo na svete o vprašanjih upravljanja, ponavadi naletimo na različna stališča letošnje letno poročilo je bilo pripravljeno na temo Eurostata. Pripravili smo strokovni pregled te institucije na osnovi strokovnih pregledov vseh nacionalnih statističnih uradov. Tokrat je ta eh, strokovni pregled potekal drugič. Poskušali smo slediti nacionalnim postopkom, ukolikor je to bilo mogoče poročilo temelji na odgovorih Eurostata. Imeli smo samo ocenevalni vprašalnik, obiskali smo Eurostat in pripravili tudi intervjuje. Sharon Bowles je bila tam, komisar Šemeta in pa generalni sekretar eh, komisije. Ugotovili smo, da je Eurostat dobro delujoč statistični urad obstajajo nekatere napetosti znotraj Evropskega statistič, statističnega sistema, ki smo jih tudi analizirali. Pri tem smo upoštevali dvojno oziroma trojno vlogo Eurostata. Je del Evropske komisije, ki ima pravico do pobude in tako naprej. Po drugi strani pa lahko na njega gledamo tudi kot na del specialističnega sistema verjetno bi temu rekli primus inter partes ali karkoli že inter partes. In znotraj tega okvira imajo predvsej bolj kolegijalno svetovalno ulogo, kar ponavadi velja za generalnega direktorja komisije. Nacionalni statistični uradi ponavadi nimajo to vrstne vloge in morda bi lahko kaj povedali o tem. kakorkoli že, partnerstvo je zelo zahtevna naloga na področju statistike. Še posebej glede na to, da eh, ta igra zelo pomembno vlogo znotraj centralnih bank. Včasih zaživijo tudi lastno življenje. Ugotovili smo, da je Eurostat v veliki meri odvisen od zakonodajnih instrumentov, ki jih ima na voljo. Praksa se je izboljšala, Eurostat je zavezan v kakovosti in to je dejstvo. Skrbi za usklajevanje, metodologija ima kvalificirano delovno silo in tudi to je treba izpostaviti. Pripravili smo 16 priporočil za izboljšavo če dovolite, jih bom obravnaval po posamezni temi. Imamo štiri priporočila glede zakonodaje za imenovanje oziroma najemanje in odpuščanje eh, višjih uradnikov. Imamo priporočilo o pravni strukturi, gre za ravnoteže med okvirno zakonodajo in izvedbenimi akti. Imamo tudi nekaj predlogov glede metodologije, kakovosti in postopkov. Tudi nekaj priporočil glede razširjene informacij, naprimer časovnice, nekaj priporočil glede uporabnikov in nekaj priporočil glede koordinacije. Kot ponavadi velja za takšne postopke, smo se z Eurostatom eh, posvetovali, imeli so tudi priložnost, da odgovorijo na naše komentarje. V eni točki smo se razhajali in to me ne preseneča, gre za priporočilo o najemanju in odpuščanju. To pa je to. Dovolite še nekaj komentarjev v zvezi z najnovejšim razvojem dogodkov in pa glede poročila kot takšnega. Pri nas obravnavamo tudi nacionalne sisteme in nacionalne statistične urade, obenem pa Evropski statistični sistem. Izseljeni letošnjega leta smo pripravili dve priporočili. Eno od priporočil se nanaša na, naša na pomen neodvisnosti Eurostata vizavi razlikovanja med eh, Eurostatom in Eurosistemom. Tam obstajajo nekatere težave, saj vloge niso popolnoma razdeljene. Drugo priporočilo pa je bilo namenjeno nemškim oblastem v zvezi z imenovanjem višjih uradnikov v sveznih državah. Zakaj smo to storili? Prizadevamo si za močne nacionalne statistične urade, prizadevamo si na, za njihovo neodvisnost in to že od začetka. Včasih pozabljamo na politični pomen naslednjega vprašanja. Takoj, ko statistika postane eh, spremenljivka pri spremenju zakonodaje, naprimer eh, pakt o stabilnosti, takrat postane tudi politična spremenljivka. Upoštevati je treba tudi pritisk na statistične urade, ki, pos, eh, ki se veča tako je težko zagotoviti ustrezno spremljanje zakonodaje, če podatki eh, niso več neodvisni, če niso na voljo hitro in takoj. V naslednjih letih je treba vse to zaščititi, nekatere elemente je treba okrepiti. ESCAP je nastal kot odgovor na statistično krizo pred 7-8 leti. V nekaterih težavah smo izboljšali, stanje je pa to zelo uh, krhko ravnoteže. Kot sem dejal uvodoma, imamo zgolj eno institucijo, ki je naravni zaveznik SGAP-a in Eurostata in to je ta parlament. S tem prihajam k koncu tako predstavitve kot mojega triletnega mandata na mesto predsednika te institucije. V teh treh letih smo bili neodvisni glas, ki je podpiral kodeks ravnanja. Hvaležen sem vam za vašo podporo v teh letih. Trenutno že nastaja nova ekipa SGAP-a odbor je predlagal gospoda Martja Hetemekija iz eh, Finske. Ta trenutno dela kot državni sekretar na finančnem ministrstvu v Helsinkih. Ima dolgo kariero na področju koordinacije ekonomskih politik. Obenem pa je preživel nekaj let tudi kot eh, predsednik statističnega urada EFC. člani, ki jih bo nominiral svet, bodo verjetno gospod Kopš in gospod Guzman, drugi mandat in gospod Giovannini, prvi mandat. Parlament pa bo na to predlagal še druge člane, eh, prav tako tri in prav tako dobro kvalificirane. Januarja se bomo skupaj srečali in predali naše pristojnosti v roke nove ekipe. Prepričan, da bo sodelovanje med SKP-om in tem odborom v, v naslednjih letih prav tako dobro, prav tako dobro za neodvisnost evropske statistike in s tem tudi za sprejmanje zakonodaje. Končal sem 10 sekund pred omejenim časom. Hvala lepa za dobro sodelovanje s parlamentom in parlament bo seveda podpiral tudi Evropski statistični sistem in vaš organ. Bomo pa seveda spremljali celotni postopek imenovanja Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov. Najprej prvi predstavnik LS, Judiko Gal Perez. Thank you. Hvala lepa, predsednik. Ne bom govorila mađarsko. Omenili so, da je prišlo do tehnične težave, da ni aktivnega tolmačenja v mađarščino, samo pasivno imamo. Um. Lahko govorim? Prav. Torej, statistika je ključnega pomena za demokratični postopek. Prav tako pa tudi za dobro upravljanje. Javno zaupanje v evropske statistične podatke je prav tako pomembno. Torej, moramo najprej spet povrniti zaupanje v evropske statistične podatke. Zato so predloge gospoda Vizarja zelo dobri, ker predstavljajo novo podlago za odgovornost. Statistični podatki so dobri, če so koristni in uporabni, zato morajo biti aktualizirani posod na razpolago in morajo temeljiti na dobri podatkovni podlagi. Torej potrebujemo zanesljive podatke, ki jih lahko preverimo. Zato se strinjam s predlogom, da se ne bi smeli umešavati v delo mednarodnih oziroma nacionalnih statističnih uradov, razen če je to upravičeno. Ponuditi moramo urodja, tehnično pomoč in potem bomo imeli statistične podatke, ki so primerljivi in koristni za vse nas. Naj spostavim še nekaj. če nacionalni uradi predstavljajo zavajajoče podatke, potem moramo biti sposobni tudi ukrepati. Zagotoviti moramo kakovost podatkov nacionalnih statističnih uradov. Zato moramo tudi jamčiti neodvisnost statističnih uradov. Imenovanje mora biti pregledno in če ni, pa moramo biti sposobni ukrepati in popraviti postopke. Razmisliti moramo o sistemu kot celoti, kajti statistika pa naj si gre na lokalni, nacionalni ali evropski ravni, mora vsebovati zanesljive podatke, ki so nepristranski in neodvisni od političnega umešavanja. In končno naj izpostavim še nekaj. Živimo v svetu, ki se hitro spreminja in potrebujemo statistične sisteme, ki lahko se odzovejo na spremembe okrog nas vedno znova moramo prenavljati statistične sisteme z uvedbo novih statističnih metodologij. Prav tako moramo na primer ukrepiti steber skupnega trga in sposobni moramo biti zagotoviti spremljanje na področju dogajanja, kar se tiče razvoja skupnega trga. Torej, statistični podatki morajo biti na voljo morajo biti zanesljivi in aktualizirani. Zato potrebujemo v spletnih podatkovnih bazah in tudi v tiskanih predstavitvah podatkov tudi grafe, grafično predstavitev podatkov, ne samo suhoparne podatke. začeti moramo s tem, da imamo pol milijarde evropskih državljanov, zelo malo izmed njih je akademikov, želimo pa, da te podatke uporabljajo. Zato potrebujemo grafično predstavitev. Hvala lepa. Sedaj pa S in D. Poročevalec glede statističnega dosega, gospod Baje. Hvala gospod predsednik, to je za nas izjemno pomembno. Potrebujemo kakovostno statistiko, ki mora biti tudi pregledna. In vse to je odvisno od neodvisnosti Eurostata. Gospod Golter je uvodoma povedal, da so nas zanimala še posebej vaša priporočila glede eh, najemanja vse to mora biti jasno zapisano v a, zakonodaji. Prizadevati si moramo za pregledno in odprto konkurenčnost in to smo podarili tudi a, pri našem delu o zakonodaji za evropsko statistiko. Sam bi šel še korak dlje. Zanima me, kaj o tem a, menite vi. Tudi sam namreč menim, da bi moral tudi Evropski parlament a, igrati vlogo pri zagotavljanju neodvisnosti. Eurostata in eh, drugih. Prizadevati si moramo, da ne pride do odpuščanja, naprimer zaradi političnih eh, razlogov. Glede imenovanja generalnega direktorja, kakšne spreme bi morali uvesti po vašem mnenju, kakšne mehanizme bi morali vzpostaviti eh, za to. Govorili ste tudi o težavi, ker ni prave razmejitve ker obstaja veliko pritiska na uh, statistični urad. Kaj je treba narediti na tem področju? Še nekaj. Zadnja študija Eurostata glede uspona revščine v Uniji leta 2013. Zadnje številke kažejo, da vrčevalna politika najbolj prizadene najšipkejše med nami kaj lahko naredimo z tega vidika v Eurostatu. In še vprašanje luksemburških razkriti. Zakaj ne bi opravili podobno raziskavo glede fiskalnih sistemov, glede podjetij in tako dalje? Mislim, da si moramo prizadevati za fiskalno-davčno usklajevanje, s tem se bomo lahko bolj uspešno borili proti utaji davkov. Utaja davkov je seveda slava za vse države članice Evropske unije. Zanima me, če ima Eurostat kakšne podatke, glede ga, če lahko pripravi takšne analize, ali to že obstaja, pa ni na voljo. Več me zanima torej z tega vidika. Še eno vprašanje, malce bolj tehnične narave. Norme 2000. 10, SEC 2010 in kako se uporabljajo ti novi standardi. To vpliva tudi na eh, naložbe na evropski ravni, na rast in zaposlovanje. Mislim, da ti standardi ne omogočajo ustreznega delovanja eh, lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti. Dve tehnični težavami vidim. Naložbo je treba amortizirati v enem letu. To pomeni, da bi morali praktično plačati uh, na roko za naše stanovanje, naprimer. V praksi vemo, da tako ne gre. Težava je tudi izračun in upoštevanje teh uh, standardov. Naprimer, kaj pa nepremičninski sektor? zdi se, kot da so socialna stanovanja preprosto stran vržen javni denar, ker ta naložba ni upoštevana v končnem izračunu. To se mi zdi težavno. Mislim, da je to težavno tudi z vidika kriterijev in metodologije, ki lahko uh, vpliva na celotni sistem. Ne pravim, da bi lahko katerikoli javni organ uh, dal zeleno luč za katerokoli investicijo, vseeno pa je treba upoštevati njihov eh, prispevek, še posebej z vidika rasti in zaposlovanja. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali vaš organ že razmišlja o tem. Morda bi vsaj nekatere javne investicije morali, morali upoštevati na ta način, ne kot na eh, dolgove, ampak bi morali upoštevati njihov prispevek k rasti in zaposlovanju. Še zadnje vprašanje, gospod Viser. Eh, to je vaša zadnja predstavitev, jaz sem tukaj eh, prvič, to je moj prvi mandat, prvič vas eh, poslušam. Zanima me, kakšen odstotek priporočil je komisija upoštevala v teh zadnjih treh letih. Kakšen odstotek priporočil je imel dejanski učinek? Hvala lepa v imenu EKR. Stanislav Olsok panie przewodniczący w rozporządzeniu dotyczącym w uredbi o evropskih statističnih podatkih je neodvisnost nacionalnih uradov ključnega pomena. Vprašanje v tej smeri. Mar menite, da predlogi sprememb upoštevajo ustrezna orodja za upravljanje statističnimi podatki, ki bodo jamčili aktualizirane podatke na evropski ravni, menite, da bi zahvaljujoč predlogom sprememb neodvisnost upravljavcev nacionalnih uradov zagotovljena, ko bodo odločali o postopkih, standardih in načinih delovanja. In potem še, kar se tiče vsebine statističnih publikacij za celotni statistični prostor v Evropski uniji. ALDE Group ni. Zdaj pa o imenu ALDE Nils Torvalds. Er, Hvala lepa. Moj premenuli tast je dejal, da so statistični podatki pomembni, vendar pa je tudi dejal, da ga motijo politiki, ki se vmešavajo v statistične podatke. Poročila Evropske države kažejo, da se veliko, ker statistični podatki uporabljajo v politične namene. Grčija je tak zloglasen primer, kjer so potvorili, ponaredili podatke glede dolgov države in sedaj se tudi dvija kazenski postopek pred sodiščem proti enemu od uradnikov v Grčiji. Kako? nevarni so ti postopki, s katerimi se soočamo v različnih državah članicah? Gue. Hvala lepa. Gue Vegas. No je dmaj šublinja. Res je, da je Eurostat in Evropski cvični sistem zelo pomembno in upravljajo zelo pomembno delo, ki ga mi upravljamo potem za gospodarske in politične ukrepe. To je še toliko bolj pomembno, ker so naši državljani sedaj bolje upremljeni za upravljanje s takšnimi podatki in imajo večji dostop preko spleta do vseh teh podatkov. Imamo torej tudi podatke o evropskih inštitucijah in o evropskem semestru. Ta naloga pa je zelo kompleksna, ne gre samo za opazovanje in za beleženje podatkov, ampak gre tudi za evaluacijo in uporabo različnih kriterijev in meril, kar pomeni, da je zelo težko zagotoviti popolno objektivnost takšni kriteriji ne obstajajo v realnosti, kajti vedno se uporabi izraven kakšen politični pristop oziroma politični pridih. Danes smo razpravljali o aktivi in to bo vplivalo tudi na upravljanje statističnimi podatkami, kar bo vplivalo na monetarno politiko, za katero bomo uporabljali tudi te podatke. Podatke, ki smo jih uporabili za evropski semester, je res zelo obsežna naloga, ki smo jih potem uporabljali v vseh državah članicah. In takšne kompleksnosti se lahko lotimo samo z veliko mero zaupanja in naši državljani, kot tudi drugi organi, potrebujejo to zaupanje za to, da uporabljajo te podatke. Poročilo govori tudi o neodvisnosti in če je bila neodvisnost upoštevana v nacionalnih sistemih in v Eurostatu in zanima me, kateri kazalniki so konkretno tisti, ki so bili uporabljeni za to omembno v poročilu. In še proračunski rezi. Mislim, da je pa ponoma jasno, da Eurostat in Evropski statični sistem lahko samo rasteta in se širita, kaj ti nalog bo vedno več. Naloge bodo vedno bolj kompleksne in kako je to kompatibilno s proračunskimi rezi in kako bo to vplivalo na ukrepe, ki jih mi lahko sprejmemo tukaj v tem odboru, zato da bo ta sistem še vedno deloval tako, kot je treba. Hvala lepa, Sven Gigold. Zeleni. Ja, herr Wieser, um, zunächst eine Frage. Gospod Wieser, najprej že kar tako na začetku pomembno vprašanje. Morda mi lahko pomagate, kako bi si zapomnil primek vašega naslednika z vašim imenom. Nisem imel težav, ampak da imam težave z naslednjim. Kako si bom to zapomnil? Torej, sedaj pa resno vprašanje. Letos bo prvo leto, ko bomo po pravilih, ki smo jih sprejeli po 2010, e morali imeti poročila držav članic po eventualnih zavezujočih podatkih držav članic, kar se zadolženosti držav tiče in mora to posredovati evropski ravni. Imamo sedaj oklepene dejavnosti izumljene novih oblik, gre tudi naprimer za zasebno javno partnerstvo, kjer država nosi jamstva, še kasneje pa ukrepa, torej, da imamo različne oblike, ki jih lahko udajanimo v tem primeru, ne da bi takoj v mastrihtskih, po mastrihtskih kriterijih bili že odgovorni. Torej, rad bi vedel, koliko ste dosegli napredka na tem področju, kako daleč so države članice, da bi te torej, eventualne obveznosti tudi zajele. Izkušnje z moje države so take, da pogosto niti zainteresirane strani ne vedo, katera tveganja eh, so prisotna kaj šele, da bi vedeli, kako vse skupaj uskladiti na evropski ravni. Mislim, da državljanom dolgujemo, da omejitev primankljaja in dolgov se ne razraste v neverjetne višave in resnično bi rad vedel, kakšne težave še vidite na tem področju in kako bomo to urejali na evropski ravni. Uh, Hvala lepa. Burkhard Balc. Prosim. Äh, Hvala lepa. Predsednik. Gospod Vize, rad bi se dotaknil ene izmed vaših točk, ki ste jih omenili. Dajali ste, da obstajajo znaki, da ni v popolni meri zagotovljena popolna neodvisnost poročanja podatkov nacionalnih statističnih uradov. Ali vidite tendence, da bi statistični uradi in statistične institucije ne bili dovolj neodvisni? In kako naj zagotovimo, da bo statistika ostala statistična vrednost, ne pa politična? Hvala lepa. Thank you. Now Hvala lepa. Tako, sedaj pa spet dobi besedo gospod Vizer. Deset minut za odgovore, prosim. Thank, thank Hvala lepa. Najprej bi rad izpostavil dejstvo, da sem predsedujoči SGAP, G je governance, upravljanje. Torej, nismo statistični svetovalni organ, smo statistični svetovalni upravljavski organ. Torej, kvarjamo se z meta vprašanji, ne samo številkami. Čeprav veliko mojih kolegov, vsi moji kolegi prihajajo iz statističnih voda. Nekateri so bili tudi vodilni na svojih statističnih institutih. No, naj na kratko odgovorim na vprašanja. Nekatera bom združil. Kar se tiče izjav in časih implicitnih vprašanj glede popravkov podatkov ali imenovan v nacionalnih statističnih uradih. Glavna stvar, ki jo je potrebno povedati, je, da se vse začne z izbiro in postopkom imenovanja vodi nacionalnih statističnih uradov in višjega osebja. Vse to mora upoštevati njihovo strokovno znanje, to mora biti edino merilo. Morda tukaj anticipiram nekatera druga vprašanja. Jasno je, da je v teh postopkih pogosto potrebno povedati, da seveda ne govorimo o zelo podrobnem preverjanju. In eh, temu, da bi veliko krat vodje statističnih uradov bili tudi kazensko preganjeni. Ne, tega ni. Prihaja pa do kakšnih manjših poizvedb in vedno smo tudi mi za tem. Mi pač nismo forenzična enota in si tudi ne želim, da bi bili. Zato torej samo spremljamo dogodke. In ko sprašuje takrat, lahko še storimo več, morda da že naprej skušamo zaznati nekatere elemente, in da skušamo delovati preventivno in da zagotovimo kar se da kakovostne postopke izbire osebe. Vprašanja dejanskega vplivanja na podatke. Tukaj praktično nimamo nobenih dokazov za to in tudi ne sumimo nikoga po tem, ko smo počistili težave z grškimi statističnimi podatki. Torej, veliko je odvisno od postopkov imenovanja osebja. Ni dvoma glede strokovne usposobljenosti in integritete imenovanj komisije v Eurostat. V primeru gospoda Rademaherja imamo vrhunskega strokovnjaka. Pri nas smo bili nadušeni ne samo zaradi njegovih menedžerskih sposobnosti, temveč zaradi dobrega razumevanja področja statistike. To, kar želimo zagotoviti, je, da bodo tudi v prihodne ta imenovanja na podlagi, potekala na podlagi kompetencije strokovnega znanja. Dobro, lahko rečemo, imamo pač sistem, kakršen je, ko komisija to reče. Jaz pa govorim, da, vendar pa vaš sistem rotacije ne izključuje možnosti, da bo naslednji vodja Eurostata manj kvalificiran kot je gospod Radegahel. za vas kot GD komisije, je seveda najpomembnejše to, da ima menedžerske sposobnosti in da je ta oseba sposobna. Vendar pa moram reči, Eurostat je v središču statističnih podatkov Evropske unije in mora delovati vzorno na veliko področjih. Tako pač jaz gledam na to. Ne želim iti v podrobnosti, kako kdo pride na kak položaj. Ne smemo preveč politizirati teh vprašanj. To je tista nevarnost. To ne sme biti politično imenovanje. Mislim, da mora biti pravilo politike, da se zagotovi neodvisen postopek izbira. Tako jaz torej gledam na to. Tudi vse, kar je povezano z generalnim direktorjem, kar se tiče njegove ali njene rotacije. Potem pripombe glede postopkov zaposlovanja. poslovanja ki zagotavljajo točno te kakovosti, tako na ravni Eurostata, kot tudi na ravni nacionalnih statističnih uradov. In potem še eno vprašanje. Gospoda Torvalca, kako slabe so razmere na tem področju? Nekateri nacionalni uradi obstajajo, ker imamo občutek, da morda se ne spoštuje vsak element kodeksa ravnanja, vendar pa vseeno obstaja velika, visoka raven neodvisnosti in interferenc praktično ni. Imamo pa potem druge statistične urade, kjer pa imamo občutek, da je imenovanje, določeno ponovno imenovanje ali tudi razočaranje vodi teh uradov, znatno so padalo s političnim ciklusom. Ne bom omenjal posameznih držav, vendar pa kar nekaj vprašanj smo si ogledali. Zapomniti pa si moramo, da nacionalni statistični sistem ne predstavlja samo en urad. Pogosto imamo tudi regionalne urade in bolj regionalni kot smo, bolj se dobi vtis, da so imenovanja potekala po načelu potrevanja regionalne administracije, da ste zato dobili položaj, ne pa zato, ker ste ravno najbolj usposobljeni, kar se tiče tega področja. Torej, ne gre samo za nacionalno raven, gre tudi za regionalno. Evropski statistični sistem ni ogrožen, to moram reči, vendar pa v nekaterih državah stvari delujejo bolje kot v drugih. To velja tudi za vprašanje financiranja statističnih sistemov. Pripričani smo, da je Eurostat sposoben in bo sposoben se učinkovito soočati z rezi, kar se tiče proračuna in kar se tiče osebja. Tekom let smo se veliko krat pogovarjali s kolegi, ko pridejo k nam in pogovarjali smo se na štiri oči tudi z izbranimi člani nacionalnih statističnih uradov in smo jih poprašali tudi, kako jim uspe reševati vprašanja, ki so povezana s krčenjem osebja. Nekatere države imajo več težav, ampak nasplošno lahko rečem, da ta vprašanja niso tako huda v večini držav članic. Morda v nekaterih ki imajo pod povprečen BDP. Morda nekatere, no ja, oklevam, da bi jih imenoval novejše države članice po desetih letih v EU, kjer je financiranje vprašljivo in kjer so ravni plač take, da ne zagotavljajo trajnostne možnosti za visoko kakovostno zasedbo položajev. Potem pa je bilo kar nekaj vprašanj povezanih z drugimi vprašanji. Verjetno se v to ne bi smel poglabljati, vendar pa gospodu Bajeju bi rad dejal naslednje. Veliko vaših vprašanj je morda namenjenih bolj Eurostatu, ne pa nam. ekonomika pač taka, da so naložbe same po sebi nekaj, kar ni nujno samo dobro ali slabo. Izdatki za izobraževanje, če ne imate učitelje, so naložbe v človeški kapital, to je jasno. Imamo pa potem različna mnenja, kako družbeno produktivna naložba je, če na primer investirate v avtoceste. Vendar pa, recimo tako, v paktu za stabilnost, ker se zdi, da ni kakšnih večjih izjem, je zapisano, da seveda je potrebno ravnati z naložbami, kar se da dobro. Seveda, v perfektnem svetu ne živimo, tudi nimamo perfektnih statističnih podatkov. To ni omejeno samo na ISO 2010, to, bo tudi, to je bilo tudi že prej in bo tudi še v kasnejših režimih. Zato je bolj pomembno, če si pogledamo dejanske prinosne naloge držav članic na ekonomskem področju, ne pa samo statističnih podatkov. Potem, kar se tiče pripomp gospoda Gigelta, pravzaprav v isti smeri, glede teh eh, obvez, da gotovo je ESA 2010 vsaj osvetlila nekatere odgovornosti in obveznosti, ki so bile postopoma posredovane nevladnim organizacijam in organom. Če se gledamo, je so 2010 in razmerje med BDP-om in dolgom, veliko, kaj je bilo to klasificirano pod zasebni sektor, v bistvu pa so bile obveznosti v javnem sektorju. Veliko je bilo takšnih primerov, bolnišnice, železniško mreže in tako dalje in tako dalje. Torej, to se mi zdi napredek, ni pa to statistični ideal še. In potem ta javno-zasebno partnerstvo, to je gotovo zelo odmaknjen od tega, kar ima pravka s statističnim upravljanjem. To, tu gre bolj za statistično preglednost. Mislim, da vsa ta vprašanja skupaj zagotavljajo, da lahko statistika odigra dobro vlogo kot kazalnik, kazalnik ekonomskih politik, ne pa kot spremljivka, ki bi v političnem svetu pomenila pravic spreminjanja. Seveda pa je tudi jasno, da moramo vedno bolj izkoriščati in upoštevati kompleksna pravila. Zato moramo ostati pozorni. Za zaključek pa lahko ponovim še nekaj. Zaupam vašo podporo, da boste izvajali ta nadzor in boste previdni. Hvala lepa. Da, hvala lepa. Bomo ostali budni, previdni. Hvala lepa za sodelovanje vseh teh letih. Veselimo se dobrega sodelovanja z vašim naslednikom. Čakamo še na uradno sporočilo. Mi že kroži. In začeli smo že s postopkom za imenovanje treh članov strani parlamenta. Sedaj smo v fazi, ko čakamo na pisne pripombe koordinatora in potem bomo to podali naprej. Torej, premikamo se in upamo, da bomo poročilo o urejeno statističnih podatkov čim prej končali, da bomo lahko poštevali tudi vaše kriterije. Strinjam se z vami glede teh zadev. Hvala lepa, gospod Vizer. Dve minuti bomo pa glasovali. Okay, colleagues, let's start with the vote. Dragi kolegi, začeli bomo z glasovanjem. Lahko preverimo elektronsko glasovanje. Preverjamo glasovanje. Lahko glasujete. To je samo poskusno glasovanje.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 Okay? Je ja, vse v redu, ste vsi glasovali. Torej gremo lahko na glasovanje. Eliza Freire. Gospod predsednik, prej začnemo z glasovanjem, bi rada samo pojasnila, ker tega ni na seznamu za glasovanje, da je za nas mejna črta, kompromis A in A se upravičujem, in A in C, torej, če bomo imeli besedilo all legal means exhausted, um, če bo to sprejeto, potem bomo mi glasovali proti. Torej, če moramo vse možnosti, pravne možnosti najprej izčrpati, preden bo prišlo do sankcij. Mislim, da tega ne bi smeli zapisati na tak način. Samo to sem želela razjasniti. Gre za to, da zagotovimo čim večjo transparentnost. To je moj predlog spremembe, zato je ELS za. Torej, SD je drugi del kompromisa A označen z minusom. Samo toliko, da pojasnimo, kaj je dejala Eliza. Sedaj gremo na, torej na glasovanje o poročilu K. Swinburne. Poblastila Evropske centralne banke za nagaj sankcij. Mm, predlog je bil 2 za, proti vzdržani sprejeto. Prejela smo imbe številka 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog sprememba. Sprememba številka 4. Kdo je za? Proti? je brezpredmeten, če bi 14. bil sprejel, vendar pa ni bil sprejet. Torej, glasujemo. Preda smo imeli številka 4, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis A. Z glasovanjem po delih. Prvi del. Brez besedila, ki ga je omenila Liza, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, dve za, proti. Mislim, da moramo to preveriti. Zvolite, glasujemo. Aha, še eden mora glasovati, glasovanje je zaključeno sprejeto. Sedaj gremo naprej za mešilka 19 z ustnim predlogom spremembe, ki ga moram pred prebrati. Torej, berem. Po sankcijah, ki jih predlaga ICB. E torej, imamo pripombo, Aha, štiri je so proti ustnemu predlogu. Štiri potrebujemo. Tri. Trije so zaenkrat. Aha, nimamo štirih. Torej, berem v svojih, eh, med so nalogami je tudi zbiranje podatkov in postopek sankcij bo v spada pod pristojnosti sklada Gdoza. Proti, preverimo, glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Za en glas. Sedaj glasujemo o prvotnem predlogu. Sem kdo za? Proti. Preverimo. Glasujemo. Predlog sem je številka 19 brez ustnega predloga spremembe. Zavrnjena. Predlog spremembe številka 20 z glasovanjem podelih prvi del. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Držani. Preverjamo. Glasujemo. Drugi del. zavrnjena. Ko zaključimo, bi lahko pokažete ekran. Ok. Uh, rejected. Zavrnjena torej, predal sem višelka 5, to je za. Proti. Preverjamo. Predlog sem višelka 5. Sujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog so nebe številka 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog so nebe številka 22. Kdo je za? Proti? Torej, samo če je sprejet 21, vendar ni bil, torej ne glasujemo. O 22. glasujemo samo, če je 21. sprejet. Torej, kompromis B, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Preznamen želka 7, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Prerogosno je številka 8, kdo je za proti, zdržani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 24, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 25, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis C v dveh delih. Prvi del, to je za, proti, zdržani stržani spreto, drugi del, kdo je za, proti, preverjamo, drugi del, sujemo. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Prelo smo mi številka 11. ki je popravljen, besedila imate pred seboj, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem mišeljka 12, kdo za, proti. Preverjamo. Predlog sem mišeljka 12, glasujemo. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Predlog sem je številka 13, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Sedaj glasujemo o spremenjenem besedilu elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Še eden mora glasovati. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 31 za 24 proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj gremo na naslednje poročilo. Zbiranje statističnih informacij strani Evropske centralne banke. Prejel smo številka 4, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. Prejel smo številka 5, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 6, z ustnim predlogom spremembe, ki zamenja mej iz šel, kdo za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe številka 7 je bil umaknjen, predlog spremembe številka 8, kdo za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe številka 9, kdo za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe številka 10, kdo za, proti, držani, sprejeto proti. Preverili bomo, predlog smo šilka 10, glasujemo. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Predlog smo šilka 11 in 12, da sta bila omaknjena. Predlog smo šilka 13, za, proti, držani, sprejeto. Predlog smo šilka 14, kdo za, proti zdržani sprejeto, predlog spremešnika 15 je bil maknen, 16 za proti preverjamo, preverili bomo predlog spremešnika 16, glasujemo. Še en manjka, glasovanje je zaključeno, zavrljeno. Predlog spremešnika 17, 2 za proti preverjamo. Mislim, da je bil rezultat enak. Preverjamo številko 17, glasujemo. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Prerazumem številka 18 s tehničnimi popravki. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 in 20 so bila omaknjena, prerazumem številka 1, kdo je za proti, vzdržani, sprejeta, predlog spremenj številka 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta, predlog spremenj številka 3, za, proti, vzdržani, sprejeta, glasujemo elektronsko o spomenem besedilu, glasujemo. Closed. Glasovanje zaključeno. 48 za, 6 jih je bilo proti, 2 sta se zdržali. Sedaj bomo glasovali o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 48 za, 8 proti. Poročilo je sprejeto čestitam obema poročevalcema. S tem je seja zaključena. Vidimo se zopet ob treh popovdne.